<clears throat> Drage kolegice in kolegi, dragi prijatelji, zelo sem zadovoljna, da vas lahko spreme danes v okviru tega omizja, ki bo posvečeno novim komunikacijskim tehnologijam in obrambi in promociji eh, človekovih pravic. Imam eh, ugledne strokovnjake v naši skupini in eh, dajemo dobrodošljico tudi trem dobitnikom nagrade Saharova, ki bodo prispevali k naši razpravi tudi zahvaliti našim kolegom, eh, sicer gospodu podpredsedniku Rovčku za njegovo prijazno udeležbo pri tem panelu in za njegove zaključne besede. Kolegice in kolegi, bom nadaljevala v Grčini. Imamo seveda to možnost v Evropskem parlamentu, ker spodbujamo raznolikost in večjezičnost. In eh, Zato bom nadaljevala v grščini. Vsi smo postali priče zelo hitrih sprememb eh, z novimi tehnologijami in ugotavljamo, da sredstva eh, za komuniciranje v modernem svetu nam omogočajo, da Eh, izvajamo, da uresničujemo naše, našo svobodo izražanja na osebni ravni, nam mogoče, da se bolje, eh, da bolje komuniciramo z našimi sodržavljani. Ampak tudi na kolektivni ravni ta nova komunikacijska sredstva omogočajo tudi s različnim gibanjem in tudi nevladnim organizacijam, da bolje komunicirajo in sodelujo med sabo. Ugotavlja, to smo ugotovili ob priložnosti arabske pomladi, bili smo eh, z res a, priča a, nečemu novemu, dobili smo velik vtis glede na to, kako lahko poteka komuniciranje, kako se lahko organizirajo različni aktivisti z novimi sredstvi a, e, sporočanja. Torej smo se lotili tega, te teme, ki ima a, velike posledice za naše socialno obnašanje in za politično organizacijo v naših družbah. V okviru našega panela imamo a, ugledne goste, gospoda Davida Johna Collinsa, podpredsednika Uh, communications and Public Policy za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko, gospoda Andrew Padepeta, ki je direktor uh, podjetja Global Partners and Associates in uh, dejansko, ki se ukvarja ravno z vprašanjem preglednosti v komuniciranju. Uh, Eh, na to bomo predali besedo gospodu Alijo Navruzovu, ki je tudi specialist in aktivist civilne družbe iz Azerbajžana in tudi vloger. Na to pa bomo imeli med nami gospod Marijete Šake, ki, Šake, ki je evropska poslanka in seveda zelo dobra kolegica. In, eh, seveda bomo eh, tudi imeli prispevke strani treh dobitnikov nagrade Saharova in Sric in sicer. Jirjazana Liv. liv. Prej bo, eh, to je eh, gospa Zana Litvina, eh, novinarka in prihaja iz Belorusije. Potem gospa Hava Ibrahim iz Nigerije in je pravnica in gospod Wei Jingsteng, kitajski aktivist. Najprej bom predala besedo gospodu Kolinsu, izvolite. Opoš, ki je pomenil milites, je na borešume, na vošume, što... In seveda na to bodo sledili naslednji govorniki. E, seveda dovolj časa bomo morali imeti tudi za razpravo. Gospod Kolins, imate besedo, izvolite want to start. Sorry, here we go. I want to start by um, uh, just saying it's a real. Naj najprej povem, da mi je v veliko veselje, da sem tu pred vami, ampak pravi junaki eh, boja za eh, svobodno izražanje, tisti, ki so opravili trdo delo, so seveda a, eh, drugi a, eh, junaki. Naj se zahvalim eh, torej vsem tem junakom. Moramo pri Google se zahvaliti tem ljudem, na tisoče in tisoče ljudem, ki dejansko v državah, kjer tvegajo aretacijo oziroma zaporno kazen, dejansko se borijo za to svobodo in to so res zelo pogumni ljudje in to moramo priznati z aplauzom naj nekaj povem, kar je zelo enostavno in sicer. Za nas, za Expression Online, to, torej ta možnost tudi, da se izražamo prek spleta, je moralna obveznost. To je seveda političnega značaja, ampak to je predvsem moralni argument, se pravi, ali imamo ustrezen dostop do informiranja in ali se ljudje pač želijo izražati na tak način, da lahko povedo vse, kar želijo, ne glede, ne glede na to, kar politike želijo od njih, da povedo. In dejansko To je pa hkrati tudi tehnična zadeva, ampak če se preveč osredotočamo na to, eh, dejansko potem izgubimo iz predoči celotno sliko. Zato se Google zelo posveča temu. Seveda naša podjetja so odvisna od eh, prostega pretoka informacij, ampak eh, to je tudi hkrati tudi moralna stvar. Naprimer, otrok v Bangladešu ki pred 15 leti ne bi imel dostopa do enciklopedije, ker bi bilo pretežko recimo priti do neke knjižnice oziroma mm, ponekod eh, taki otroci eh, bi bili že prisiljeni delati. Zdaj pa eh, imajo dostop do informacij, ki jih pred nekaj leti sploh ne bi mogli dostopiti. Žalostno prosim tem je da pred osmimi, devetimi leti smo imeli relativno majhno število vlad po svetu, ki so filtrirali in eh, tudi preprečevali dostop do interneta. Ampak to število se zelo povečuje, letos jih je veliko več kot pred petimi, šestimi leti in torej bo, boj za svobodno izražanje na spletu je pa sicer zmagovit in, to, in um, zato se gre zahvaliti junaškemu delovanju ljudi, kot so tisti, ki so danes povabljeni uh, k temu razgovoru. Ampak moramo biti pozorni, varni, da ne bomo izgubili v tej eh, bitki. Eh, na zahodu eh, zlahka bomo odložili orožje, ampak resnica je, da se povečuje število primerov, ko dejansko prihaja do kršitve individualnih svoboščin, tako na zahodu, kot tudi v drugih državah, ali celo v državah, za katere mislimo, da so relativno svobodne. Eh, neki vlad celo zahteva informacije, eh, recimo kako ljudje dostopajo do različnih spletnih mest in eh, to število dejansko se povečuje, tako kot tudi države, ki filtrirajo dostop do interneta. Torej stvari gredo v napačno sfer. Zato je zelo pomembno, kako postopa Evropski parlament. In seveda, Google si bo še dalje prizadeval v tem boju. Želim vam samo uh, povedati, zakaj uh, to delamo. To, ker je moralna obveznost. Zelo pomembno, da aktivisti v tej dvorani se še dalje borijo za to, kar je temeljna svoboščina za ljudi, sicer da dostopajo do informacij, ki si jih želijo in da se lahko svobodno izražajo v okviru seveda pravnega okvira. In uh, seveda, mi bomo vedno od strani ljudem, ki se borijo uh, za to stvar. Hvala. This, uh, Hvala lepa za to predstavitev in za ta prispevek. Zdaj pa bom predala besedo gospodu Padofatu. Dragi kolega, prosim, izvolite. What I think is very interesting about the internet. Hvala. Mislim, da kar je zanimivo pri internetu, da se je to razvil kot svetovni decentralizirani medij, in dejansko na tak način je popolnoma eh, spremenil predhodne vzorce sporočanja. Tako imamo veliko večjo možnost dostopanja do informacij po celem svetu, daje nam eh, možnost, da se eh, dejansko individualno postavljamo v stik z našimi enakovrednimi. Imamo tako možnost tudi, da mobiliziramo in organiziramo skupine, tako kot ni bilo mogoče, ko nismo imeli tega dostopa do spleta. Torej, seveda, na tak način lahko tudi začenjamo nadzorovati tokove informacije, naj so to eh, vlade, naj so to eh, tudi založniške, kni, eh, založniške družbe oziroma drugi, ki želijo imeti nadzor na večjimi skupinami. Zato je bistvenega pomena, da demokratiziramo svobodo izražanja in to je pač velika moč interneta. Če to primerjamo z nacionalnimi televizijskimi hišami, potem eh, dejansko eh, lahko povemo, da eh, so se ti mediji razvili na nacionalnih klišejih, vzorcih in tako dalje. Torej državno oddajanje je bilo namenjeno v glavnem posameznim narodom, nacijam in internet pa je veliko bolj uh, svobodomiseln. Uh, recimo, uh, lahko primerjamo to z avtomobilom, dokler avtomobil dela, potem se ne ukvarjamo s tem, kaj se pravzaprav dogaja. Bistvo je tudi pri internetu je bilo to, da ustvarjamo neko delujočo napravo. Torej, uh, če citiram Melvila Kranzenberga, internet ni niti slab, niti pozitiven, ampak niti ni neutralen. Odvisno je od tega, kdo ga uporablja, na kakšen način, kako deluje infrastruktura, za kakšen namen, ali je to sila za zlo ali pa za dobro. Eh, seveda tudi vsa gibanja za človekove pravice so prejele veliko spodbudo eh, preka eh, internetnih medijev, sicer represivne vlade, tudi to zlo zlorabljajo, seveda to lahko kritiziramo, ampak je zelo težko eh, to ohranjati eh, v tajni obliki, eh, kajti imamo možnost uporabe tudi mobilnih telefonov. To je zelo močno orožje v rokah gibanj za človekove pravice, pravzaprav skoraj ni niti potrebno, da se organiziramo eh, za uporabo internetnih sredstev. Pravzaprav to skoraj niti ni v tradiciji eh, takih klasičnih eh, gibanj za človekove pravice. Tukaj gre pravzaprav za zelo svobodomiselne posameznike, ki znajo praktično uporabljati moderne tehnologije za to, da angažirajo ljudi. To je bilo očitno naprimer eh, v eh, primeru arabske pomladi. Tukaj ni šlo toliko za klasični aktivizem, um, to je nekako bilo postavljeno nekako na bolj stransko pot in za te ljudi eh, je bilo skoraj težko eh, se sprijazniti z novimi internetnimi oblikami aktivizma. Mislim, da moč interneta tiči v, v vzajemnosti, dejstvo, da vsi lahko interagirajo drug z drugim, vsak lahko ustvari novo aplikacijo, jo da na splet in jo deli z drugimi. In uh, seveda represivnim vladam to ni všeč, kajti to je uh, grožnja za njihovo uh, moč, za njihovo uh, obvladanje množic. In zaradi tega skušajo naprimer tudi z novimi pravnimi predpisi zapirati razne internetne povezave oziroma skušajo postavljati požarne, požarne oziroma torej filtre in. Uh, Veliko držav sploh nima dostopa do interneta, to je recimo eh, Iran oziroma cela vrsta držav, ki želijo ustvariti svoje nacionalne internete, ampak demokratične vlade, demokratičnim vladam tudi ni preveč všeč eh, internet, ker tam je veliko radikalcev, ekstremistov, kriminalcev, ki uporabljajo internetne prijeme za to, da skušajo naprimer izsiliti denar od eh, ljudi se pravi, da obstaja tudi neko gibanje v smeri nekako zatiranja oziroma nadzorovanja internetnih sredstev. Naprimer, vidimo, kaj se dogaja na, v, na Kitajskem, v Braziliji, v Indiji in tako dalje. Tudi v Parizu smo se o tem pogovarjali. Torej, če gledamo na to benevolentno, lahko rečemo, da nekatere vlade prač gledajo na to uh, v smislu, da želijo stvar urediti, drugi pa, če gledamo pa uh, z negativnega zornega kota, v resnici nekatere vlade skušajo to zatreti. Uh, Po mojem mnenju dejansko je pred nami možnost tega, da se na neka decentralizirana demokratično sredstvo spremeni v neko vrste kabelsko televizijo. Naprimer, eh, eh, recimo bomo imeli, če si ogledamo ameriške eh, kanale, bomo imeli recimo pet ameriških kanalov z raznimi, naprimer, stripi ali pa drugimi nadaljevankami in tako dalje in v to bi se tudi lahko spremenil internet. Ampak tukaj gre za bitko za človekove človekove pravice in videti, da gre tukaj za internetno neutralnost, za, dos, za pravico do dostopanja, možnost torej boja proti nasilnim oblikam zatiranja. Tukaj gre res za sredstvo za 21. stoletje in če ne bomo ob strani demokratičnim aktivistom, seveda bomo e, izgubili veliko možnosti, ki nam jih ponuja internet. Hvala lepa, zdaj pa predajamo besedo gospodu Novruzovu, ki e, je predstavnik blogerjev in aktivistov aktivist v Azerbajžanu. Izvolite. Uh, um, Najlepša hvala. Naj začnem takole. Čeprav ste rekli, da sem bloger, prihajam iz države, ki je internetno zelo sofisticirana in razvita. 9 milijonov prebivalcev je v naši državi, ampak samo tretjina ima dostop do interneta in med temi uporabniki interneta samo 20 odstotkov ima dostop do visokoposlovnih eh, hitrih povezav, tako da ostali ali ne uporabljajo interneta ali pa uporabljajo že nekoliko zastarele povezave v tem trenutku. Tudi v Bakuju, to je naša prestolnica in infrastruktura se zelo hitro razvija, ampak sama. Internetna infrastruktura je že nekoliko zastarela. Poprečna hitrost je 2 ali 3 megabite na sekundo, kar je za vas verjetno kar že smešno. Stroški so zelo visoki v primerjavi eh, z vašim eh, standardom in vašimi stroški. Tako da poprečno v Azerbejdžanu poprečni uporabnik eh, interneta je nekdo, ki živi v mestih, ki ima reden, stabilen dohodek, in ki si kar nekaj upa in govori in nastopa v javnosti. Danes v Azerbejdžanu je internet v prvih črtah, ko se borimo za demokracijo in človekove pravice. Kako se je to zgodilo v tisti državi, kot sem že rekel, da je internet slabo razvit eh, in eh, je že nekoliko zastarel? Zakaj je internet eh, to poglavitno orodje za boj? Izhajati moramo iz trenutnega stanja ureditve države. Kot sem že rekel, režim je avtoritaren kljub temu, da smo člani Sveta Evrope, ravno tako smo člani programa v okviru vzhodnega partnerstva Evropske unije. Kljub temu pa, če sedaj pogledam statistične podatke, 152 smo na indeksu, ki ga je pripravilo Združenje novinarji brez meja. Recimo leta 2003 smo bili 113. Tako da smo doživeli velik eh, upad v sedem ali osemletnem obdobju. Azerbejčan je vedno v določenih eh, poročilih, eh, tudi organizacije Novinarji brez meja, kar nekaj urednikov so zaprli. Včasih je šlo za dva ali tri urednika, ki so bili istočasno v zaporu. Ravno tako imamo velike težave, kar nekaj disidentov eh, in eh, tisti, ki nastopajo v javnosti, so ogroženi. Demokracija ne deluje. Predvsem mlade liberalne skupine se vse bolj usmerjajo proti internetu, tako da bi se borili za človekove pravice, eh, da bi zagovarjali temeljna načela in svoboščine posledično obstaja velik prepad med realnim dejanskim življenjem v Azerbejdžanu, kjer se vse nadzira, postopki so rutinski, vlaga, vlada strok nadzor, potem pa še ostala področja, tudi internet je del te zgodbe. Internet je tehnično svoboden, odprt, gre za ukrepe, ki se vse bolj kopičijo in um, naši aktivisti imajo republiko Facebook. Tukaj imamo dve usporedni republike. Republika Azerbejdžan na eni strani, uh, kjer uh, vlada sovjetski način življenja in tako imenovana republika Facebook, kjer je vse svobodno in uh, obe strani se bojujeta in zasebno v skrižju. Potem pa naslednje vprašanje. Kako se je zgodilo, da je internet svoboden v državi kot je Azerbejdžan? To je vprašanje, o katerem moramo ravno tako razmišljati, ker vlada je na eni strani zatiravska, opresivna, po drugi strani pa se zdi, da je internet svoboden. Ampak temu ni tako. Kaj to dejansko pomeni? Seveda, tehnično ni filtrjev, ni cenzure, je svoboda, vendar pa internetne aktiviste vlada preganja. Vlada vse bolj spoznava, da ne more nadzirati pretoka informacij in dejavnosti, ki potekajo prek spleta. Tako da uporabljajo številne metode. To so metode nekdanjega časa, recimo pretepajo ali zapirajo internetne aktiviste. V letu 2009 eh, sta bila dva internetna aktivista zaprta. zaradi videa, ki sta ga objavila. Evropski parlament. Mislim, da tukaj odigra pomembno vlogo recimo gospa Šake in tudi gospod Buzek lahko storita veliko, da pozivata oblasti, da sta oba blogerja izpustili. Sedaj pa sta v zaporu dva nova interneta blogerja. Nedavno je Amnesty International pripravil poročilo o tem, kjer bi lahko internetni. Uh, blogisti in aktivisti prišli v zapor. Sirija, Azerbejdžan, Kitajska, Vietnam, to so te države. Kot sem že rekel, Džam Sabaran in Bahtel Adžel sta trenutno v zaporu. Tudi v Harvardu je ta posameznik študiral nekaj, je želel storiti eh, za našo državo, ampak eh, vlada ovira njegovo delovanje. Ob koncu naj povem še tole. Naša vlada meni, da je internet eh, nekakšen pojav in eh, sedaj je to pojav, ki se ga, katerega se moramo znebiti, ampak eh, ta pojav je vedno udaril nazaj. Vladni uradnik je rekel, da je to nekakšna črna mačka, ki nima časti in stopi v vsako hišo brez dovoljenja. Tako da naša vlada meni, da je internet ta črna mačka, ki se jim sedaj opisal, želijo storiti vse, da bi zatrli to svobodo, ampak lahko povem, da bomo mi kot disidenti, internetni aktivisti še naprej nadaljevali svoje prizadevanje, da se bomo borili za to stvar. Recimo včeraj sem videl poročilo javna azerbejdžanska televizija je javno negativno poročala o blogerju, ki je sicer zebrčanec, ampak je v Evropi. In to je država, ki je članica, kot sem že rekel, Sveta Evrope in članica vzhodnega partnerstva. Hvala za pozornost. Uh, Sedaj pa gospa Šake, ki je naša kolegica delavna članica v odboru za kulturo in medije ter mladino. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala bi se rada zahvalila predsedniku in vsem tistim, ki so omogočili organizacijo tega seminarja. Res je hvale vredno, da smo vsi prišli skupaj, da so z nami tudi dolgoletni eh, dobitniki nagrade Saharov. Res eh, nas to opozarja, kaj lahko storijo posamezniki, smo kar ponižni. Tako da nas ozavestite v imenu tistih, eh, ki jih ne poznamo, ki niso med dobitniki nagrad, ampak vi jih predstavljate. Zato nam je res veliko čas, da ste danes prišli. Lahko povem, da upam, eh, da bomo na nek način za temi majhnimi kamenčki, ki jih bomo dali v ribnik, naredili eh, dodaten korak. Ko govorimo o digitalnih medijih in eh, tudi o digitalni agendi, sama sem pristojna za to področje in tudi pristojna sem za mednarodno trgovino, tako da bom z tega vidika komentirala tako tehnologijo kot tudi človekove pravice. Živimo v svetu zelo hitrih in izjemnih sprememb. Spomnimo se samo iranskih volitev, ki so bile leta 2009 takrat smo pričali, kako pogumni so številni posamezniki, ki so prišli na ulice, da bi vprašali, kaj se je pravzaprav zgodilo z njihovimi glasovi. Današnji Iran je mesto, kjer želijo pravzaprav tukaj oblikovati takšen internet, ki že je na kitajskem, o katerem je govoril že Andrew. To je internet, ki bi ga oblast popolnosti cenzurirala. Indija in Kitajska za državi, kjer vlada visoka raven centralizacije, pa tudi revolucionarni prehod, ki smo mu bili priča na Bližnjem shodu, Severni Afriki. Tehnologije so tukaj odigrale zelo pomembno logo. Potem tudi v naših družbah ljudje se mobilizirajo, ljudje se organizirajo. Kljub temu, da obstajajo Eh, določeni prepadi, določeni prostori, ki jih razdvajajo. Vseeno pa so se na nek način ljudje opolnomočili. Ni več teh monopolov nad informacijami, ljudje so se osvobodili, postali so bolj dejavni. Prepričana sem, da bo to vplivalo tudi na našo demokratično družbo. Seveda isto velja tudi za druge družbe, kjer pa je raven zatiranja še nekoliko večja. Borimo se za človekove pravice in jasno je, da se je to področje premaknilo tudi na splet. D66, to je politična stranka, ki pripadam, rekli smo, da je svoboda do interneta tudi temeljna človekova pravica in sloboščina. In nekateri so takrat skomignili z lameni in rekli, ali bomo tako degradirali obstoječe človekove pravice. Ne, lahko ugotovimo, da je to kritična infrastruktura, da lahko spodbuja razvoj številnih temeljnih pravic, dostop do informacij. Boriti se moramo proti cenzuri, proti tabujem recimo v tistih družbah, kjer je včasih zelo težko govoriti o seksualnem in reproduktivnem zdravju in pravicam za ženske. Mislim, da se tukaj lahko povežemo, da lahko posredujemo te informacije. Potem svoboda tiska. Svoboda medijev v veliki meri je ravno tako odvisna od razvoja novih tehnologij, potem tudi svoboda zbiranja, svoboda združevanja. Živimo v družbi, kjer ljudje lahko dokumentirajo zlorabe človekovih pravic vse težje lahko zanikamo, da se je to dejansko zgodilo. Dobesedno povsod so kamere, kar je lahko dobro, pa tudi slabo. Nedvomno pa se s tem spreminja način obravnave človekovih pravic. Predtem, ko sem bila evropska poslanka, sem bila tudi sodišč, na mednarodnem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo, tako da sem videla, kako se priča o kršitvah človekovih pravic. Spomnim se, kako redko smo imeli fotografije, kaj šele videoposnetke, to so bili pravi zakladi. Večina pričevanj je potekala verbalno, tako da smo morali preveriti pričanja enih in drugih in smo morali preverjati njihove izjave. To se je zgodilo pred desetimi ali petnajstimi leti. Poglejmo pa kaj se je zgodilo danes v mestnem času, ko imamo veliko drugih pričanj. Potem pa tudi tisti, ki zatirajo, se med sebojno učijo, zelo hitro se učijo, postajajo bolj izkušeni, več znanja imajo tudi glede zlorabe teh tehnologij. Potem veliko ljudi so mučili v mestnem času, to velja tudi za socialne medije, za elektronsko pošto. Benalijeva vlada v Tuniziji je bila ena izmed najbolj sofisticiranih uporabnikov internetnih tehnologij. Recimo, overali so in udirali so v zasebne račune, internetne račune. Potem Sirija. Lani po zimi so omejevali socialne medije, potem pa se je to sprostilo. Podobno kot je rekel že moj azerbejdžanski kolega, želeli so spodbuditi ljudi, da bi uporabili socialna omrežja. Posledično so želeli izvedeti, kako se ljudje pogovarjajo, kako potekajo te povezave. Vse to so nadzirali in spremljali. V tem trenutku imamo evropska podjetja, ki na terenu v Siriji postavljajo omrežja, tudi v Iranu in Bahrajnu uporabljajo te tehnologije. Recimo vemo, v Iranu 50 odstotkov zapornikov je dobilo transkripte e-mail povezav in tudi ostalih eh, komunikacij prek interneta, pa tudi recimo v Veliki Britaniji smo bili priča podobnim pojavam, podobnim kršitvam. In kaj lahko mi storimo? Potem pa bom končala svoj prispevek. Smo politiki, kar pomeni, da moramo vedno znova biti dovolj previdni. Ne smemo preveč regulirati interneta. Tukaj ne smemo imeti nobenih iluzij. Stolovati moramo. Ne moramo delovati izolirano. Stolovati moramo z civilno družbo. Potrebujemo platformo več deležnikov. Bistveni elementi demokracije pa morajo biti upoštevani ločitev treh vej oblasti, nadzor, potrebujemo zanesljive informacije tudi kar zadeva kibernetsko varnost, ne smemo se pretirano odzvati, ne smemo omejevati odprte platforme. Potem transparentnost eh, na ravni podjetij je nujna, da bomo videli, kakšen je ta izvoz, kakšen je ta uvoz, da ne bomo nenamerno pomagali tistim, ki kršijo človekove pravice. Odgovornost zasebnih akterjev je nujna. To mora biti del naše trgovinske politike, nedvomno. Potem pa tehnologija in eh, razvoj. Videti moramo, kakšne raziskave lahko privedejo do določenih rezultatov. Kredibilnost moramo ohraniti. Zunanja politika in strateški cilji na področju človekovih pravic pri uporabi tehnologije, vse to mora biti vodilno, ko govorimo o evropskih podjetjih in njihovih podružnicah. Se pravičujem, še eno zadevo bi rada povdarila. Internet in nove tehnologije so pomembno vplivale na naša življenja, ampak ne smemo tako ogroziti temeljne pravice in soboščine ljudi in to moramo vedno imeti pred očmi. You, Hvala, gospa Šake. Zelo zanimivi prispevki so bili tole. Sedaj pa naši dobitniki nagrade Saharov prihajajo iz treh različnih celin. Najprej gospa Litvina, dobitnica nagrade leta 2004. Izvolite, beseda je vaša. Pet minut imate na voljo. E, dobri dan. Prve moje slovo. Dobar dan. Da, govorila bom rusko. Moje prve besede, to so besede hvaležnosti za to, da sem lahko spregovorila tukaj v tej izredno pomembni dvorani, da lahko spregovorim tukaj o mojem poklicu in o problemih, s katerimi se sooča moja domovina. In še posebej v kontekstu razvoja interneta in socialnih mrež, dovolite, da še enkrat povdarim, da v nedemokratskih državah je to enkratna možnost, da ljudje lahko uresničajo svojo pravico za pridobivanje informacij, za širitev informacij, kajti nedemokratični režimi obstajajo in eh, tudi krepijo se zaradi monopola informacijskega prostora in tudi zaradi tega, ker svojim sredstvom javnega obveščanja usiljujejo svojo propagandistično funkcijo in ljudem je zelo težko orientirati se tako znotraj družbe kot v svetu. In zato danes, eh, glede na gospodarsko krizo v Belorusiji, vidimo eno zelo pozitivni pojav, kaj ti potrebujemo informacijo, ki ni cenzurirana, to je svobodna informacija in prav eh, to je tisto dejstvo, ki daja moč neodvisni novinarjem za to, da lahko razumejo svojo pomen in svojo vlogo in eh, tudi eh, svojo usodo, in namen v družbi posredovanje informacije. In zato eh, prva funkcija, ki jo danes izvaja internet v naši državi, je možnost posredovanja poštene informacije. Oblast je odreagirala na širitev eh, interneta in ljudi, eh, ki se ga poslužujejo, zato da je sprejela nekaj strogih eh, zakonov in želela postaviti pod kontrolo internet. In vse storitve morajo biti eh, prenešene v domeno eh, beloruske države in tudi morajo biti registrirani. Isto se nanaša tudi na internet kafe. Brez resnega dokumenta ne morete se morate uporabljati internet, morate vsaj imeti eh, domači potni list. In eh, na črnih listah, na črnih seznamih je skoraj 30 eh, različnih skupin. Eh, žal, bojim se upovdariti ime radikalnih eh, informativnih virov. Gre za eh, imena, kot so skupine eh, Listina, beloruski partizani. Vse to je na črnih beloruskih seznamih. Kaj to pomeni? Da jim je dostop do interneta prepovedan tako iz državnih inštitucij in kulturnih inštitucij in drugih ustanov. In ne glede na to, te eh, napore oblasti, eh, da bi kontrolirali internet, še vedno obstajajo svobodne cone eh, širitve informacije. In prav zahvaljujoč internetu smo v Belorusi in tudi v drugih družbah imeli možnost slediti za sud, sodnimi procesi, kot je danes sodni proces proti Aleksu Bjaljackemu. In zato na internetu imamo možnost slediti vsemu tistemu, kar se dogaja na tem področju. In še eno funkcijo imamo, to je mobilizacijska funkcija. Po zadnji predsedniškimi volitvami in eh, kampanji smo vsi bili priča, eh, kaj pomeni mobilizirati eh, ljudi, konsolidirati ljudi s pomočjo tehnologije poleti smo imeli eh, akcijo brez eh, kakršnih koli voditeljev, brez kakršnih koli zastav. To se je imenovala revolucija s pomočjo socialnih mrež. Ko se ljudje eh, sami dogovarjajo s pomočjo teh socialnih mrež in preprosto eh, gredo na ulice eh, in ploskajo in so popolnoma tiho na teh ulicah. Zaradi grobosti, kako so jih eh, pregnali oblasti, eh, pokaže lahko, kako se oblasti bojijo prav krepitve samih ljudi. In internet je Belorusiji dal možnost, da eh, smo lahko pokazali eh, solidarnost tistim ljudem, ki so v naši državi represirani, kajti na ta način zbiramo denarna sredstva eh, za družine ljudi, ki so bodi si po zaporih ali so bili podvrženi represivnim ukrepom. In kaj nas zadnje čase najbolj vznemirja, česa se najbolj bojimo, da bo naša država ostala v izolaciji. In zato se ukvarjam z razvojem interneta in socialnih mrež in to eh, povezujem eh, z možnostjo ali s perspektivo demokratičnih sprememb v naši državi. In eh, pravzaprav, pri takšnih tehnologijah saj ne moremo eno državo spremeniti v zakrito ozemlje. In zato eh, so moje upanje za demokratične spremembe povezane z izmenjavo informacij z dostopnostjo državljanov moje eh, države do interneta in socialnih mrež. Μετά την κατάσταση στη Λευκορωσία και τις δυσκολίες... Αλλά λίπα Slišali smo torej govoriti o razmerah v Belorusiji, o težavah, kar zadeva uporabo eh, interneta. Zdaj pa bomo prišli eh, na drugo celino in sicer v Afriko z govornico gospo Ibrahim, ki je pravnica iz Nigerije in ki se ukvarja z vprašanjem zaščite pravic žensk. Izvolite. Hvala lepa predsednik Evropskega parlamenta, podpredsednik in prečudoviti poslanci Evropskega parlamenta. Želeli se bi vam zahvaliti, da v okviru e, te prečudovite konference se lahko udeležimo te razprave. Naj predstavim tri misle v prvi vrsti jutri, pripada ljudem, ki razumejo dva jezika. In sicer jezik tehnologije in jezik znanosti. In menim, da ženske bi morale biti v ospredju tega jutri, še posebej ženske iz eh, držav v razvoju. In zato se vam zahvaljujem za posredovanje eh, teh informacij o razvoju tehnologije, še posebej informacijske tehnologije. Druga misel, ki bi jo želela izpostaviti, se nanaša na vpliv žensk v tem digitalnem svetu. Menim, da ta možnost imeti jutri ki bo za nas pomeni, ta jutri, ki bo za nas pomenil nekaj, na kar smo lahko ponosni, tudi pomeni udeležbo ljudi na področju vesolske znanosti. Vendar pri nas bi želeli to udeležbo uh, začeti nekje bolj na začetku. Nekoč smo se leta in leta borili za dostop žensk do izobrazbe, ki se nam je veliko časa želela izmuzniti. Vemo, da nepismeni in brezmočni, brez glasu in revni, sedaj z tako preprostim aparatom, kot je telefon. Prav telefon eh, pomeni simbol krepitve vloge žensk. Danes ženska lahko gre na trg in nekoč so posredniki bili tisti, eh, ki so kupovali dobrine za izredno nizko ceno. Sedaj niso več potrebni zaradi tega, ker imajo ženske telefone, mobilne telefone. In če želijo zvedeti, eh, kakšne je cene za arašide eh, in podobno, bo lahko eh, telefonirala in vprašala, kakšna je ta cena. In prav v tem je moč. In prav tam na gori je ženska in eh, odgovorila na klic in eh, spraševala sem se, kaj se pa sedaj dogaja. Eh, najbrž se spominjate tistega obdobja neznanja in nepismenosti. Vse se nam je takrat uhajalo, vse nam je uhajalo. Sedaj pa imamo telefon in želijo, ta ženska na gori želi vedeti ABCD, zato da bi lahko zapisala imena svojih otrok na telefonu. Tega pa prej nismo imeli eh, v našem podeželju. Našem podeželju. Eh, Kaj ti takrat so lahko tako menili moški in ženske, da ne potrebujejo te eh, izobrazbe. Vendar sedaj eh, na svojem telefonu morajo vsaj napisati številke od 1 do 10 in sedaj vedo, da to potrebujejo. Zato je nepismenost in neznanje eh, del preteklosti. In ob koncu naj povem, kakšna je pot v prihodnje pot do eh, človeškega dostojanstva, ne glede na eh, spolno pripadnost, rasno pripadnost ali barvo naše kože, ne glede odkot prihajamo. Pot v prihodnje je razumevanje jezika, tehnologije in jezika znanosti. Hvala lepa. Thank you very much, Mrs. Ibrahim. Najlepša hvala, gospa Ibrahim. In sedaj gospod Ying Sheng iz eh, Kitajske. Imate besedo, dragi dobitnik eh, Sahrova nagrado. Zelo sem vesel, da imam to priložnost, da sem tukaj v Evropskem parlamentu, da lahko spregovorim na temo interneta. Sedaj v obdobju arabske pomladi se vsi zavedajo, da internet lahko mobilizira ljudi in da je to izredno dobro orodje za revolucijo. Že pred enim desetletjem so. Eh, se je kitajsko ljudstvo zavedalo pomena tehnologije in kitajsko ljudstvo je bilo izredno aktivno na področju interneta in zato veliko krat zahtevajo od vlade, da se nečesa odpove. Naprimer, kitajska vlada je eh, aretirala eh, umetnika IVV in kitajsko ljudstvo potem interneta je prisililo vlado, da ga je izpustila. In tudi sedaj kitajska vlada se prizadeva, da bi ga spet eh, zajela, eh, vendar sedaj smo eh, v desetih dneh sprožili več kot deset milijonov kitajskih juanov smo zbrali, kar je vsekakor znižalo te možnosti za vlado, da bi ga spet prijela. Internet je izredno pomembno orodje za izražanje ljudskih glasu in seveda zahodna podjetja, ki so tudi ustvarila internet, eh, kar je izredno spodbudno za ljudi, ni vse to pozitivno. Naprimer, na kitajskem morda gre za eno od zgodnjih držav, ki je začela uvajati cenzuro na internetu. In žal, tehnologijo za cenzuro so prodajale zahodna podjetja, tako kot Google in Yahoo. So zagotovile kitajski vladi informacije o teh ljudeh, ki uporabljajo internet kot za dokaze na sodišču, kar pa nikakor ni pomagalo tem eh, zelo pogumnim eh, dušam, ki so želele posredovati svoje mnenje. Prav tako bi tudi politika morala se zavedati, kako se tehnologija lahko uporablja in mi se moramo zavedati, da vlade lahko zlorabljajo to tehnologijo. Naprimer, diktatorski režimi, eh, ki kjer vlade eh, kontrolirajo internet in eh, ob podpori zahodnih podjetij. In eh, kitajski ljudje so me poprosili, da tukaj povem, da zahodna podjetja podpirajo kitajskim diktatorjem, da preprečijo ljudem, da povedo svoje mnenje zahodne države in zahodne vlade morajo iti naprej in ne nazaj, kot se to sedaj dogaja. Naprimer, eh, vlada Združenih držav Sedaj zelo eh, pozorno eh, se pogaja z kitajsko vlado v upanju, da jim bo kitajska vlada pomagala pri njihovih finančnih težavah in preprosto prezrejo probleme povezane s človekovimi pravicami na kitajskem in ne prisluhnijo eh, aktivistom iz zahodnih držav, ko oni govorijo, nihče, im, nihče jih ne posluša in eh, za, preprosto jih ignorirajo in tudi či, kitajska vlada jih eh, je prezrla. Veliko kitajskih prijateljev eh, želi, da vam tukaj povem, da v prvi vrsti kitajska vlada ne bo resnično in popolnoma rešila zahodne države, kajti jih gleda na njih kot na svoje sovražnike. In drugo, ko govorimo o človekovih pravicah in temeljnih vrednotah, upam, da zahodne države ne bodo izgubile svoje dejanske vrline in vrednote. Vi želite imeti blaginjo, vendar ne smete pozabiti na eh, temeljne vrednote človekovih pravic in upam, eh, da boste to slišali. In moji prijatelji kitajske so zaprosili, da vam to povem. Vem, da veliko kitajskih ljudi je zelo pogumnih in da so na poti demokracije tudi s pomočjo arabske pomladi in tudi upam, da z napori kitajskih ljudi želim eh, tukaj spomniti zahodne vlade, da ne mislijo samo na kratkoročne svoje eh, koristi, temveč tudi na dolgoročne cilje. Tudi arabske države so nam dale veliko hrane za naše misli. In zahodne države ne razumajo popolnoma, da ljudje v teh državah imajo enake želje kot vi in če jih ne boste podprli, podprli, ko bodo prišli do demokracije, kako bodo potem lahko zahodne države z njimi se povezovale in se pogovarjale. Enako se nanaša tudi na eh, Kitajsko. Če ne boste igrali aktivno ulogo v človekovih pravicah na Kitajskem, boste izgubili podporo eh, člo, ljudi na Kitajskem. Vsekakor eh, so kitajski ljudje ljudje um, zelo impresionirani zaradi dosežkov na tem področju pri vas, vendar so razočarani glede na um, um, odnos zahodnih držav do Kitajske. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa bi predala besedo. Uh, panelistom za kratek odziv, dve minuti vsak, zato da se odzovete na vse to, kar so nam povedali dobitniki nagrade Saharova. Na to pa bom ponovno predala besedo ostalim eh, gostom. Mislim, da gospod Kolins, Kolins želi spregovoriti. Eno minuto imate. Hvala lepa. Tako kot vsi v dvorani, moram reči, da je name naredil veliko tisto, kar so povedali dobitniki nagrade. Želim a, eh, sicer nekoliko pomiriti ljudi in naj povem, da na kitajskem nismo prenesli ene, ključnih informacij vladi, a, eh, o tem a, eh, vas lahko pomirim. Sicer, dejansko mi smo takrat eh, pred nekaj leti zelo jasno povedali, da tega ne bomo storili in eh, zaradi tega smo potem tudi doživeli celo vrsto posledic eh, lansko leto na Kitajskem. Ampak moram reči, da kar lahko potegnem nauki, ga lahko potegnem iz tega, je to, da je to bitka, ki jo lahko tako vlade kot tudi aktivisti dejansko dobijo in imamo ljudi po celem svetu, ki izvajo še dalje pritiske na določene vlade, tako kot tudi Evropski parlament in dejansko si prizadevajo za ljudi, ki niso tako srečni kot mi. Hvala lepa, želi še kdo spregovoriti? Ok, ok. Ne, v redu. No, no, okay. Were, were mislila sem, da bodo še ostali govorniki spredgovorili, potem pa bom jaz prevzela besedo. Uh, samo nekaj besed. Naj povem, da kar smo slišali, to potrjuje, da uh, Eh, pač eh, v tem parlamentu si moramo prizadeviti za kredibilnost na področju, eh, na, torej, na področju človekovih pravic in torej, kar zadeva tudi kredibilnost našega parlamenta. Tukaj mislim na odnose, ki ga imamo do vlad, do velikih korporacij, do policijskih sil in tako dalje. Moramo biti pozorni torej, na vlogo, ki jo ti odigravajo v uh, zatiralnih represivnih režimih pisajo tehnični standardi, ki obvezujejo evropska podjetja, ki naprimer proizvajajo mobilne telefone, ki vsi uporabljajo. Obstaja tudi veliko eh, pravil o tem, kdaj lahko eh, policija oziroma druga oblasti lahko prisluškujejo eh, te telefonskim pogovorom in lahko uporabljajo te informacije. To se lahko dogodi, naprimer v primeru, ko pogrešamo otroka oziroma ko smučar recimo je žrtev snežnega plazu. Ampak obstajajo določena pravila, kdaj lahko policija v drž, svobodni državi, kjer imamo ločene eh, pristojnosti in ločene oblasti, kdaj policija lahko uporablja take informacije oziroma kdaj se to dogaja zunaj pravnega okvira, recimo z EPS-om, eh, s katerim skušamo recimo ugotoviti, kje se ljudje zbirajo na nekem eh, vogalu v določenem mestu. In torej zaradi tega je zelo pomembno razumeti, kako je pomembno imeti prost dostop do odprtega interneta in kako to mora biti vključevalno eh, in mora vključevati vse ljudi, predvsem tudi ženske. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šake. Zdaj pa bi predala besedo profesorju. Giorgio Pušiviliu iz Mednarodnega centra, o, ki se ukvarja s konflikti in pogajanjem. Hvala lepa. Hvala lepa za to zelo, za to zelo zanimive in eh, spodbudne predstavitve. Dejansko veliko govorimo o uporabi tehnologij za to, da zaščitimo človekove pravice. Mislim, da smo prišli do take točke, ko ni več potrebno, da omenuj, omejujemo uh, uh, pač jezik, ki se uporablja v izjavah o človekovih pravicah in da se omejujemo na čase iz francoske revolucije. Moramo uvesti moderne izraze v teh izjavah in uporabljati uh, nove izraze in spregovoriti o svobodi informiranja in o dostopanju do informacij kar je eh, neotudljiva pravica vseh eh, v modernem svetu in to moramo povedati v modernih tehnoloških besedah. Večina izmed nas je dejansko tudi doživela frustracijo, recimo, ko naprimer je prišlo do poseganja v naša sporočila strani pač med navednicami vohunskih služb in torej vemo, da mnoge države so spremenile zakonodajo zato, da so, si, da so olajšale svojim oblastniškim strukturam, da posegajo in da omejujejo dostopanje do informacij prek interneta. Zdaj pa prehajamo v en svet, kjer je vse skupaj, ker bo postalo eh, zelo enostavno, kjer bo zelo težko ko za mednarodne agencije se odzivati na to vrstne premike. Zato moj predlog je ta, naj razmislimo o tem, da uvedemo svobodni tok eh, prek interneta. Seveda, če tukaj ne prehajamo v konflikt z ustavnimi predpisi, in eh, moramo to vključiti tudi v mednarodno deklaracijo o človekovih pravicah, tako da bo to postala neke vrste, neke vrste rdeči karton za vlade, ukoliko bi želeli omejevati ta dostop. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa iz Ugande eh, veleposlanik William Black. Želite spregovoriti? Izvolite. We have 15 minutes for interaction. Sorry. Imamo 15 minut za razpravo. Že oprošljam se, ampak nisem zaprosila za besedo, gospa predsedujoča. Oh, okay. yourself, se prosim lahko predstavite. Prihajam iz Srbije iz gibanja odpor, ki je dejansko strmoglavil Miloševiča. Na to smo ustanovili poseben center, ki se na kratko imenuje Kalnas. In jaz sem tukaj v zastopstvu tega centra. Usposabljamo ljudi številnih držav iz Ukrajine, Gruzije, iz Maldivov, iz mm, Egipta, iz Venezuele eh, med referendumom leta 2008, iz Libanona, ko so dejansko uh, izrinili libijsko vojsko in gre za nenasilno organizacijo in usposabljanje. Vsekakor v novih medijih imamo neke vrste uh, pasta pravzaprav. Se pravi, da lahko, kar moramo postoriti, je to, da naše nasprotnike dejansko premagamo ne samo v, v virtualnem svetu, ampak tudi v realnem svetu. In torej mediji so samo neko sredstvo, ki so ga predhodni govorniki dobro opisali. In to mora imati tako kot orodje, ki je res učinkovito in zelo koristno. To, da bom poskusil drugače osvetliti trenutno dogajanje. Recimo, eh, tak, za, ko so se dogajale stvari pri nas, eh, so, je internet bil še nekako v pleničkah. In, uh, Sicer poznam, kateri so pogoji, v katerih živijo ljudje danes eh, v naši državi. Vemo, da danes morda bi ljudje eh, ostali raje pred računalniki, kot da bi šli na ulice in verjetno torej ne bi premagali eh, Miloševiča. Zdaj pa imamo, naprimer, Sirijo. V zadnjih osmih mesecih smo gledali na ekranih. Eh, smrte več kot 400 ljudi in nihče eh, ne odreagira oziroma zelo uh, tako, uh, tako pravzaprav zelo uh, omejeno se odzivamo na to. Obstaja pa seveda tudi ustrezna network eh, in tudi skozi network Saharova bi morali biti veliko bolj učinkoviti in moramo bolje podpreti te borce, če želimo zabeležiti druge zgodbe uspeha, zato da se ne ponovi to, kar se je zgodilo v Libiji, v Afganistanu, na Kosovo, v Iraku in upamo, da se to ne bo ponovilo v Siriji. In uh, s tem v bistvu zaključujem svoj prispevek. Hvala lepa. Hvala lepa. Se prosim lahko predstavite, prosim. Ime mi je Si Ping Kua in bom spregovorila kot 20-letna aktivistka. Pomagam tudi gospodu Wei Jingshengu. Imam kar 27 let izkušen tudi prek interneta. Torej sem morda ena najstarejših med navednicami, kar zadeva internetno fronto in sem tudi uh, upravljalka, uh, računal, računalniška upravljalka. Zelo uh, veliko pozornosti posvečam internetu, želim poudariti zaskrbljenost političnega in podjetniškega sveta na Zahodu, glede tega, kako naj podpremo uh, gibanje za človekove pravice na kitajskem. Zelo dobro vemo, kaj se je dogodilo pred nekaj leti. Pred nekaj leti Yahoo zaradi sodelovanja s kitajsko vlado so eh, dejansko botrovali zaprtju eh, cele skupine disidentov, so, ki so bili celo, ki so bili obsojeni na desetletno zaporno kazen. In eh, celo Google, zelo dobro to vem, nekaj mesecev preden je Google priznal, da so določeni ljudje bojkotirali uh, eh, Googleve naslove, vsekakor uh, je prišlo do stikov tudi s vlado, ampak najhujši problem je zavestna pomoč uh, kitajski vladi str strani high-tech uh, družb. Uh, kot naprimer Sisko z zahoda, seveda, ki celo izvažajo uh, torej, eh, strojno opremo uh, kitajski vladi. V preteklosti je to privedlo do tega, da ko uh, so disidenti nas klicali za mobilnega telefona, so za to zvedli, policij, so to zvedli policijske sile in ti disidenti so bili potem aretirani strani policije zaradi pač te eh, tehnologije, ki je bila uh, uvožena iz Zahoda. Torej, zahodne vlade, zahodna podjetja se morajo zavedati, kakšne vrste tehnologije se lahko uporablja za zlo, eh, čeprav seveda poznamo tudi dobro plat te tehnologije. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite. Tu bo. Uh... Še dva govornika. Dobar dan, sem Olivier Bazil, predstavnik Združenja novinari brez meja. Čisto na kratko naj povem, torej ta vojna poteka na dveh frontah, na fronti eh, tekstov in na na fronti tehnika. Naj povem, katera je pobuda eh, tega omrežja eh, dobitnikov nagrade. Eh, naj povem torej konkretno, kateri so naši projekti. To je formalen poziv Evropskega parlamentu, ki so ga trenutno podpisali podpisalo pet nagrajencev, ampak seveda to število lahko povečamo. Torej formalno zahtevamo od parlamenta naj ne podpiše akto in eh, to je besedilo, ki je bistvenega pomena za jutrišnji internet. Ko govorim da o tem, da je temeljni, je absolutno temeljnega pomena. To je komercialno besedilo, ki pa ima posledice za svobodo, izražen svobodo tiska. Parlament, Evropski parlament eh, lahko da zelo močan znak in tukaj gre torej za konkretno ulogo eh, poslancev, ki, more, ki morajo naspetovati ne naravi, ampak besedilu tako, kot je zapisano. Drugo besedilo, kar zadeva dokumente, seveda vemo, da parlamentarno delo je zapleteno, ampak v našem združenju nismo vedno naklonjeni zakonodaji, ki se sprejema. A recimo bi bilo potrebno za podjetje vsekakor se organizirati in oblikovati neke skupne eh, obveze in zaveze, ki naj presegajo samo izjave in besede, ki naj presegajo listine, ampak nekaj obvezujočega tudi za komisijo, tako da, in to se vam bo zdelo morda nekoliko presenetljivo, ampak Ampak eh, tako, da eh, recimo lahko izjavimo, da se ne bomo več posvečali človekovim pravicam, ampak se bomo samo osredotočili na komercialne vidike. To je morda lahko presenetljivo, ampak eh, brez trgov pravzaprav ne bomo več ubijali eh, človekove pravice. Torej, m, mm, ko govorimo o tem, po eni strani imamo internet, eh, imamo torej, eh, socialne, eh, socialne mreže in tako dalje, po drugi strani pa imamo tehnologijo, ki so uporabljena uporablja skozi ista omrežja in ki omogoča, da ustvarimo internet z intranetom. Imeli bomo naprimer v prihodnje ameriški intranet, ki bo drugačen od evropskega intraneta z različnimi zakonodajami in z komercialnega vidika to nima smisla. In s tem zaključujem, naj povem, da je vojna tudi tehnična, tehnična in zato ustrajamo v imenu Saharova, da na evropski strani nekaj denarja uložimo v open source. In eh, torej še enkrat naj povem, da smo v schizofrenih razmerah. Po eni strani dejansko eh, uporabljamo denar za to, da ustvarjamo sredstva, za to, da obidemo določene ovire ampak hkrati s tem denarjem tudi financiramo cenzuro. To ni absolutno dosledno. Ni dosledno imeti to, te dvojnosti in eh, torej, te dvoličnosti. Parlament lahko, Evropski parlament lahko postori nekaj a, eh, m, smiselnega na tem področju in sicer tako, da ne bo podpisal dokumenta akta in a, eh, kaj ti dejansko takega dokumenta reprezentativni parlament ne bi smel podpreti. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur, de cette... Hvala lepa, gospod, za to novo razsežnost, ki ste jo uvedli v našo razpravo. Kdo želi še prevzeti besedo? Gospod, izvolite tam na dnu dvorane. Je suis, uh, un militant de droite. Jaz sem aktivist iz Irana in ekologist iz Belgije. Jaz sem torej a, politični begunec iz Irana. Danes do poln dan sem vas opozoril na to, da ni nikakršnega povabljenca iz Irana, ampak danes popovdan sem zadovoljen, kaj ti vidimo, da je med nami vsaj gospa Šake, ki zelo dobro pozna je, iranske razmire in se iskreno zahvaljujem, ker je večkrat parlamentu opozorila na eh, katastrofalne razmere človekovih pravic v Iranu. Ampak nekaj vprašanj bi postavil prijatelju iz Googla, kaj ti govorili smo o prednostnih te tehnologije, seveda se strinjamo, ampak to je tudi nevarno. Eh, Naprimer, Google ni zelo pozorno recimo na to, kar se dogaja v Perzijskem zalivu, večkrat govorijo o Arabskem zalivu. Iranski ljudje se počutijo zanemarjene in torej obstaja nevarnost celo, da pride do vojna med iranskim narodom in drugimi Arabci izključno zaradi te besede, tega pridevnika. In torej bi vas eh, opozorili na to, da bodite bolj previdni. Torej to ime se ni spremenilo v Združenih narodov. Ne vem torej, zakaj Google si dovoljuje, da spremeni eh, ime Perzijskega zaliva v Arabski zaliv. In In drugič, eh, Združeni narodi in Evropa so sklenili, da eh, sankcionirajo iransko vlado. In torej sprašujem Google, ali bi Google lahko eh, prekinil prekinil eh, svoje storitve za, eh, eh, za iransko vlado oziroma za nekatere iranske oblasti, kar zadeva prav ponujanje internetnih storitev. Hvala lepa, gospod. Predem predam besedo članom našega panela, da se odzovejo na vprašanja, ki so, bila, ki so jimi bila postavljena. Bi vprašala še ostale udeležence, če želijo še spregovoriti. Ne, temu ni tako v redu. Potem bom nemudoma predala besedo gospodu Kolinsu. Na to pa bodo spregovorili ostali govorniki. Vsekakor najprej gospod Kolinsi, izvolite. Um, Hvala. Kar nekaj govornikov je omenilo Google. Ne nastopim pogosto v javnosti, ampak vem, da si mnogi zastavljajo številna vprašanja v zvezi z nami, vse lepo in prav. Kar zdeva gospoda iz Irana, dve ali tri stvari bi rad pripomnil. Najprej zelo težko nam je, da zagotovimo storitve v določeni državi, eh, kjer internetne storitve nadzira vlada. Tako da so naše storitve omejene, nismo lastniki eh, kablov in eh, tukaj imamo določene države in omejitve. Glede na to, kako pa poimenujemo določena morja ali države, verjetno imate v mislih aplikacijo Google Maps, Google, Google zemljevidi. Bom si pogledal zadeve, določene stvari poznam, zavedam se določenih problemov, teritorijalne vode, ki so v tem trenutku še predmet spora zaradi poimenovanja. Težko je to rešiti in seveda se bom posvetoval z našimi strokovnjaki s tem v zvezi. Potem pa ena točka mi ni bila najbolj jasna in sicer, da naj bi sodelovali z iranskimi varnostnimi silami naj povem, da se nikakor z njimi ne dogovarjamo. Sveda smo mi zadnji, za katere bi oni menili, da so naš sogovornik, ampak se bova kasneje bilateralno pogovorila. Pa še dve točki bi rad izpostavil. Mislim, da je to povezano z relativno enostavnimi ukrepi, ki jih lahko sprejmejo institucije kot je Evropski parlament. Tukaj se popolnoma strinjam z izvozom tehnologij. Govorili ste o tem prišlo je do določena premika. Do, eh, premika eh, glede na prepoved eh, teh tehnologij in uvoz, ampak mislim, da je pa še bolj pomembno eno, namreč, da imamo prost pretok eh, informacij na spletu in to je del splošnih pravic, to mora biti del splošne deklaracije človekovih pravic in to bi sam podprl. Pomembno pa je tudi, eh, da to povežemo z članstvom v STO-ju. Namreč eh, cenzura je tudi trgovinska ovira, tako to obravnavajo določene države. Tako da mislim, da prost pretok informacij mora biti tudi del pogajalskega procesa znotraj STO-ja. Kar zdeva Iran, pa se bom bilateralno pogovoril z gospodom, ki je to izpostavil. Hvala. Gospod Putepat, izvolite. Ja, nekaj točk informacije po internetu, ali je to del človekovih pravic ali ne. Dve vprašanji ste mi porajata. Načelno 19. člen eh, trenutnega sistema človekovih pravic zagovarja svobodo izražanja, svoboda dostopu do vseh medijskih vsebin brez meja. Tako da človekove pravice na spletu so že del obstoječih instrumentov. Bolj pragmatično pa Če imaš rezolucijo znotraj OZN-a, kjer bi govorili o pravicah do interneta, mislim, da to ne bi bilo izglasovano. To glasovanje bi izgubil, verjetno končni rezultat ne bi bil najbolj nam povšeči. V letu 2000 smo rekli, ko smo predlagali eh, podobne rezolucije, eh, da to generalna skupščina OZN ni sprejela, tako da ta glasovanja smo vedno izgubljali. Razumeti moramo trenutne razmere, predvsem kar zadeva globalni okvir, recimo afriški blok, včasih podprl te rezolucije za človekove pravice, sedaj pa načeloma temu nasproduje na ravni OZN. Tako da mislim, da bi bilo kar nespametno, če bi to predlagali in če bi to rezolucijo posredovali OZN. Kar pa zadeva podjetja, potrebujemo dobre raziskave na to temo. Seveda vsi dobro poznamo povezovalne tehnologije, Cisco, Nokia, Siemens, potem tudi Kitajsko in izvoz v Iran. To se nekoliko spreminja. Nokia sedaj spreminja svojo politiko, veliko bolj korporativno odgovorni so, pregledajo vsako pogodbo, preden jo podpišajo. Recimo Global Networking pobuda v Londonu. Rekli so, da v zadnjih dveh mesecih niso podpisali pet pogodb s kitajskimi podjetji. Tako da tisti, ki zagotavljajo tehnologijo, so spremenili svojo mentaliteto. Sedaj imajo vse več eh, kitajskih izvajalcev storitev in to je trend, ki ga bomo morali spremljati. Potem pa. Privacy International je podjetje, eh, ki tudi raziskuje tehnologije, ki zatirajo družbo na spletu to je del izvoza in videli so, da večina tehnologije, ki jo uporabljajo zatiralski režimi, so podjetja oziroma majhni dobavitelji, ki prihajajo iz Nemčije, Italije, Združenega kraljestva, zato dobro poznajo razmere. Vladne ustanove gostujočih držav so jih zelo seznanile s tem procesom, kar nekaj inženirjev imajo v ministrstvih in razvijajo omenjene tehnologije. Tako da to niso veliki igravci, ki jih ponavadi napadamo, ampak eh, gre za fiksno število majhnih eh, butičnih podjetij. Mislim, da bi Evropska komisija, Evropska unija lahko tukaj storila zelo veliko, ne da bi škodovala trgovinskim odnosom in interesom velikih in pomembnih internetih oziroma telekomunikacijskih podjetij v Evropski uniji. Tako da moramo biti ciljno usmerjeni, mislim, da jih moramo izolirati, ker je, gre za omejen nabor podjetij. Partnerstvo je tukaj zelo pomembno. Privacy International sodeluje s podjetjem Bloomberg. Rezultate moramo posredovati. Slediti moramo temu, kar je scena, ki se bliskovito spreminja. Anekdota, tukaj ste slišali o Google in Kitajski in to trenutno ne odraža dejanske razmere. Razmere so drugačne. Hvala. Samo na kratko. Ja, samo na kratko. Naj povem tole. Ja, zadovoljna sem, da predstavnik Google govori o tem, da dejansko moramo podpreti svoboden internet, da moramo podpreti s tem povezane pobude. Smo zagovorniki človekovih pravic, to se nam zdi izjemno pomembno. Upamo, da ostala velika podjetja bodo ravno tako zavedna. Naj pa poudarim, da temu ni vedno tako podjetja, samo takrat, če smo jih prisilili, se bodo odločili eh, za pristop svobodnega interneta. Cisco je podoben primer. Žal, kar zadeva Google, moram reči, da smo še več mesecev pred vašo uradno izjavo eh, vedeli, zakaj gre, kar zadeva hekiranje tega računa. Naši aktivisti eh, so nam to povedali, kitajska eh, vlada je izvedla hekerski napad. Kako potem Google ni bil seznanjen s tem pojavom oziroma ste se odločili, da tega ne boste posredovali ljudem? To nas je takrat zelo skrbelo. Vesela sem, da ste končno povedali, da je šlo za problem. Ampak te informacije so bile javnosti znane, še preden ste vi podali uradno izjavo, potem pa Yahoo. Škandal je bil povezan z Yahoojem. Kitajski aktivisti so pristali v zaporu zaradi sodelovanja korporacije Yahoo s kitajsko vlado. Yahoo je potem, mislim, da namenil nekaj 20 milijonov evrov. kot nekakšno odškodnino zdaj se ne bom spuščala v podrobnosti. Želeli so, da ne bi škodovali njihovemu ogledu, da se o tem ne bi govorilo. Ni pa jih zanimalo, da bi pomagali zagovornikov človekovim pravic. Samo so želeli, da bi se ta negativna publiciteta zmanjšala in to nas je takrat skrbelo. Potem pa še osebno pričanje, ko me je tajna policija na kitajskem aretirala, so mi kitajske oblasti rekli, rekle tole. Sodelovati moraš eh, in ta požarni zid moramo vzpostaviti, to je nujno, ampak sama sem temu nasprotovala, to mi moja vest ne bi dovoljevala. Tudi zahodna podjetja nas podpirajo, so mi rekli, kaj pa ti, ki si samo ena posameznica. Tako da upam, da vsa zahodna podjetja in del teh so seveda posamezniki, eh, bodo spoštovali tudi človekove pravice. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Hvala vsem. Res čudovite prispevke smo slišali. Naše delo se mora začeti tukaj. Glede na to, kar ste vsi povedali, je jasno, da to zadeva vse dele sveta, ne glede na trgovino človekove pravice, generacijo, izobraževanje, etiko, zunanjo politiko. Rada bi vas pozvala, tako predstavnike korporativnega sveta, nevladnih organizacij, predvsem tiste, ki ste dobili nagrado Saharova. Prosim, da sodelujete z nami, z evropskimi poslanci, da imamo nekakšno strategijo, kar zadeva internet. To mora biti celovita strategija. To je odprt poziv. Mislim, da moramo začeti s temi pogajanji v zunanjem svetu. Najlepša hvala. Draga kolegica. Sedaj sem res vesela, da bo spregovoril gospod Libor Rovček, podpredsednik Evropskega parlamenta, ki bo sklenil današnjo razpravo. Hvala. Povzel bom razpravo, odgovoril bom na določena vprašanja. Kje bomo začeli? Seveda govorili smo o človekovih pravicah, potem pa tudi o tehnologiji. Človekove pravice, svoboda misli, svoboda govora svoboda pretoka informacij. Vse to so temeljne človekove pravice. Po mojem mnenju je to podlaga za razvoj ostalih človekovih pravic, recimo svoboda združevanja, svoboda, da se svobodno organiziraš, da se organiziraš ne glede na to, ali predstavljaš sindikate, politično stranko ali določeno organizacijo, združenje poslovnih ljudi. To so temeljne človekove pravice. To je bilo tudi danes poudarjeno. To ste povedali vi. Prav ste povedali, dovolj imamo deklaracij. Imamo splošno deklaracijo na ravni OZN, kar nekaj drugih deklaracij smo sprejeli na ravni Evropske unije, pa tudi širše. Ampak, zdaj bom razmislil, glede na to, kar je bilo že povedano danes zjutraj, gospod Bazil je rekel, da je evropski model propadel. Ne, ampak obstajajo zlorabe. To velja za številne dele sveta. Prišlo pa je tudi do zlorab v Evropi. Ja, na Mačarsko ste se navezali, medijska zakonodaja v tej državi predstavlja zelo jasno zlorabo modela, kot ga poznamo. Potem zlorabe v Italiji, škandal, ki sedaj pretresa britanske medije, je ravno tako znan in tudi številne ničarske korporacije imamo model, temeljni model ni propadel, ampak eh, zlorabe pa so prisotne in skušali bomo preprečiti te zlorabe. Potem tehnologija. Ta se vse bolj razvija. Recimo naš eh, srpski prijatelj je že omenil, kako internet eh, lahko odigra pomembno vlogo. Govorili ste o nekakšnih povojih takrat, ko se je razvijala opozicija. Moja zgodba bil sem zagovornik človekovih pravic. V 70-ih ali 80-ih letih prejšnjega stoletja sem bil v izgnanstvu, nismo imeli interneta, ravno tako ne mobilnih telefonov, tudi faksov ni bilo. Kaj smo naredili? Ne glede na to, ali smo bili v Londonu, Minhnu ali na Dunaju, kjer sem živel, sem organiziral določene eh, stvari. Takrat smo tihotapili, tihotapili literaturo v nekdanju Češko-Slovaško, Češko potem na Polsko. Potem pa smo bili priča razvoju fax mašine, Xeroxa in stvari so se nekoliko poenostavile. Tako da zdaj se lažje organiziramo. To so pomembna gibanja in uporabljamo najbolj moderne tehnologije, tudi splet. Uh, mobilne telefone in tako dalje. Včasih se vprašam, kaj bi se zgodilo sovjetskemu komunizmu, če bi že takrat imeli tehnologije pred 25 leti. Ali bi komunizem preživel, drugače povedano, ali bi te tehnologije prispevale k temu, da bi se pospešil proces reform v komunističnih državah? To je seveda zgolj retorično vprašanje. Tako da tehnologije, moderne komunikacije lahko odigrajo pomembno vlogo, da se odpirajo zaprte totalitarne družbe in režimi. Gospod Nauruzo je že omenil primer Azerbejdžana. Vsi nimajo dostopa do spleta oziroma do računalnika. To velja za Azerbejdžan. Recimo naši afriški prijatelji nam bodo verjetno povedali, da so razmere še nekoliko bolj zahtevne, ker vsi nimajo dostopa. Kar mi dejansko potrebujemo je, da omogočimo in to čim prej, da bo ta dostop vse bolj obsežen. To je pomembno ne samo zaradi človekovih pravic, ampak tudi kot je gospa Ibrahim rekla, je to pomembno za namene izobraževanja. Ne nazadnje pa je to pomembno za ženske. Ženske se lahko osvobodijo, lahko se osvobodijo tradicionalnih spon, lahko se tudi osvobodijo od različnih omejitev. Gospod Nauruzov. Omenil je, da obstajata dve različni družbi. In sicer družba, kjer imamo dostop Po drugi strani pa je tukaj družba, kjer dostopa ni. Ker, mojo, ker morajo prebivalci slediti zgolj in spremljati zgolj uradne medije, ker nimajo tehnologije, da bi lahko dostopali do blagosfere. Tako da mislim, da je v interesu aktivistov za človekove pravice. da sicer ne spreminjajo uradnih medijev, ampak da odpirajo ta dostop. Tako da bo vse več ljudi imelo možnost, da bi dostopali tako do interneta, kot tudi bi imeli dostop do računalnikov in tako dalje. Mislim, da nas je večina, vredno tudi vsi, ugotovila, da je internet orodje, ki demokratizira svobodo govora in da moramo imeti odprt in neutralen internet. Mislim, da tukaj vlada soglasje. Po drugi strani smo slišali kitajske goste, tudi naš iranski prijatelj je govoril o tem, da to še vedno ne velja povsod. Po avtoritarni, totalitarni režimi vedno znova skušajo omejiti to svobodo. Če bodo omejili svobodo starejših uveljavljenih medijev, kot je recimo tisk, radio, televizija, si bodo nedvomno prizdevali tudi zato, da bi omejili internet. Slišali smo že, da veliko krat so zahodna podjetja, žal to moramo ugotoviti, tista, ki tem režimom pomagajo. Ali bomo tukaj govorili o moralnih vprašanjih, etičnih vprašanjih? Ne, vedno, ko se pogajamo na področju trgovine in tem načelom ne sledimo vedno. Ponovno če ne postrežem s konkretnim primerom iz eh, preteklosti. To se je zgodilo pred 35 leti. To je pomembno tako za Evropo, kot tudi eh, za tisto obdobje po Sovjetski zvezi. Leta 1975 smo imeli Helsinško konferenco. Verjetno se boste spomnili, da smo imeli tri koše, imeli smo politično sodelovanje, varnost, potem tretje, drugo področje gospodarsko sodelovanje in pa tretje področje poglavje je zadevalo človekove pravice. Človekove pravice so nam omogočile, da so se režimi nekoliko demokratizirali, da so postali bolj odprti, da so se organizirali. Tisti, ki so zagovarjali človekove pravice na češkem, na mačarskem, tudi v Sovjetski zvezi, tako da ko govorimo o nagradi Saharov, je šlo ravno za to. To je bila sklepna listina Jelena Bona, gospod Saharov, so rekli nekako takole. Poglejte si, kaj piše tukaj v tem dokumentu. Naša vlada je podpisnica tega dokumenta, ratificirala ga je, zato si res želimo, da se te svoboščine uveljavijo. Morda bi se lahko nekaj naučili iz tega procesa. Sedaj, ko se soočamo z režimi, kot je režim, pa naj si gre za Kitajsko, Iran ali Afriko, skušamo na nek način uravnotežiti politične, strateške, varnostne interese, gospodarsko sodelovanje in seveda to želimo povezati s človekovimi pravicami. Želimo tudi odpirati naše družbe. Pa še en problem poznamo. To velja tako za Evropo, kot tudi za ZDA zakonito prestrezanje določenih informacij oziroma zloraba te svobode. Recimo pedofilija, kako delovati na tem področju, kaj pa ne v nacisti. Ali pa ostali posamezniki. Ali morajo tudi oni imeti možnost, eh, da bi odprto zrabljali internet v škodo vseh nas? ali pa bi po drugi strani morali imeti na voljo določena orodja za prestredanje tovrstnih informacij. Mislim, da se o tem moramo pogovoriti. Sveda je nujno, da sodelujemo z našimi nevladnimi organizacijami, da ohranimo svobodo informacij, da zagotovimo prost pretok informacij, vendar pa po drugi strani ima demokracija na voljo določena orodja, da se ustrezno obrani. Sam ne menim, da smo tako ranljivi, da bi našo demokracijo lahko zlorabljali ali neonacisti ali storilci kaznjivih dejanj ali pa tudi teroristi ali pa ostale skupine. Ravno zato moramo tukaj sodelovati z nevladnimi organizacijami, s tistimi, ki spremajo zakonske ukrepe, s tistimi, ki predstavljajo poslovno skupnost. Potrebujemo nekakšen kodeks ravnanja. Tako bomo ohranili svobodo informacij, prostega pretoka informacij, istočasno pa bomo zgradili mehanizme za obrambo demokracije. Ne želim sicer reči, da bi morali uvesti cenzuro. Nikakor ne. Tega si ne želimo. To velja tako za tiskane medije ali pa tudi za televizijo, radio. Nikakor si ne želimo cenzure, ki bi jo uvedli na splet. Vendar pa mislim, da moramo poiskati možnosti, da bi združevali prost pretok informacij, svobodo govora, izražanja, eh, tudi za to politiko. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala, Libor. Zelo dobro si povzel razpravo, gospe in gospodje. Hvala, ker ste prišli, ker ste sodelovali. Zelo pomembno ste prispevali k tej razpravi. To nam bo olajšalo delo v Evropskem parlamentu. To je zelo dobro. Zamrežanje med aktivisti, strokovnjaki, potem politiki, eh, tudi dejavnimi državljani. Še enkrat hvala. Sedaj bomo imeli kratek odmor. Udeležence bi rada povabila, da se pa vrnejo v našo sobo, ki bomo nadaljevali z delom ob 16. uri. Najlepša hvala.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 yeah. Good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Dobar dan, gospe in gospodje. Pozdravljam vas nazaj na tej konferenci, na panelni razpravi, ki ji bom predsedoval. Sem Edward McMillan Scott, podpredsednik Evropskega parlamenta na, na področju človekovih pravic in demokracije in eh, dolg vrsto let eh, sem bil tudi eh, sopredsedujoči odbora za zunanje zadeve. In ko govorimo o afriškem kontinentu, govorimo tudi o obdobju po Mubaraku. Zame je veliko zadovoljstvo, da sem lahko sedaj tukaj. Želel bi predstaviti govornike v vendar glede na to, da ni tukaj Ahmeda Samiha, to je mladi egiptovski vodja iz eh, inštituta v Andalusu in že ponedeljek nam je telefoniral in je rekel, da zaradi situacije v Kajru mora tam ostati in se boriti za človekove pravice. Pogovarjal sem se z njim na eh, trgu Tarir in eh, situacija je zelo napeta in eh, zelo eh, se sočustvujemo s protestniki in Budajna Kamel, ki je edina kandidatka na predsedniških volitvah, upamo, da bi lahko prišla prej ali slej, vendar žal je bila aretirana strani režima in upamo, da se bo situacija pomirila in da bomo imeli volitve. In zato nam je žal, da Ahmed Samiha ni tukaj. Potem imamo Sejama Benzedrina, ki je tunizijski novinar, ki dela na področju novinarstva, svobodnega novinarstva in pravic, človekovih pravic. Je eh, tudi eh, učitelj na eh, Univerzi Georgia Washingtona, to je Ridvan Zjadeh, Silvana Arbija, dela kot eh, sodnik aktuar na Mednarodnem kazenskem sodišču. Kas Carlos Westendorp je generalni sekretar Klub de Madrid Nekoč je bil poslanec Evropskega parlamenta in ima zelo veliko izkušenj na tem področju. Potem eh, Tazlima Nazrin iz Bangladeša, eh, ki zagovarja eh, posvetni humanizem, Let, dobila je nagrado Saharov leta 1994, Salih Musman je iz Sudana in eh, zastopal je eh, stotine žrtev v Sudanu. Žal Leila Zana ni mogla priti, je pa eh, kurdski politik in je bila tudi zaprta deset let, je dobila to nagrado leta 1995. Včeraj smo slišali o tem, da so 70 kurdskih aktivistov zaprli. In eh, Mujo Selimovič je eh, novinar oslobođenja iz Sarajeva, dobil je nagrado leta 1993. Potem so tukaj tudi naši kolegi, poslanci Evropskega parlamenta. Sedaj bom najprej dal besedo gospodu Siemu Pesentrinu. Torej, ni tukaj, seveda samih ni tukaj. Siem Pesentrin, imate besedo. Hvala, predsedujoči. Najprej naj vam povem, kako sem ganjena, da sem lahko v tem prostoru, kjer sem imela to veselje, da sem večkrat eh, spregovorila in sem dejansko govorila v prid človekovih pravic v a, eh, moji državi v tem eh, temačnem obdobju, ki ga, smo ga doživeli. In torej a, sem toliko bolj zadovoljna, da po desetih mesecih sem spet tu, ko je moja država svobodna in da v času, ko, smo, a, ko delamo na tem, da gradimo našo demokracijo, torej in to je mogoče naj uh, pač povem to tudi kolegom iz uh, Belorusije, kjer uh, doživljajo se, še kruto uh, diktaturo in zatiranje in uh, z njegovo pomočjo, z pomočjo ljudi, ki uh, si upajo reči ne, ki upajo reči, da uh, svoboda nima uh, cene, torej tam tudi tam bodo lahko deležni te demokracije. Pred nedavni smo imeli prvi svobodne volitve v Tunuziji, prvič vsak Tunizij tunizijec in vsaka tunizijka je občutil, da je postal res državljan ali državljanka. Eh, vem, da veliko ljudi v Evropi in drugod po svetu si postavljajo vprašanja, eh, pravzaprav kaj eh, pravzaprav pomeni večina, ki jo je pridobila islamistična stranka s kar 40 odstotki glasov. Seveda se sprašujo, kaj to pomeni za človekove pravice in za pravice ženska. Želela bi povedati, da to ni tako zelo pomembno. Ni pomembno vedeti, kdo je zmagal na molitvah. Najboljša trdnjava osnova za človekove pravice je to, da imamo pravno državo, da imamo uh, angažirano civilno družbo in eh, tudi uh, medije, ki naj bodo svobodni. Potrebujemo informirane državljane, ki naj bodo vedno pozorni. In torej predvsem eh, tunizike, tunizike in tunizici so oddali svoj glas v te skrinjice in to je bila nekako neke vrste prekinitev eh, oziroma prelom s preteklostjo. Rekli so, smo muslimani, smo sicer pa strpni, smo moderni. In torej naša ustanovna skupščina, ki je pred navnim bila ustanovljena, je eh, danes, eh, da ima danes eh, v vodstvu pravzaprav borce za človekove pravice, ki je bil tudi član mojega združenja, moje organizacije. Smo na tem, da imenujemo novega predsednika republike, ki je bil prvi zagovornik sveta za svobodo, torej gospod Marzuki, ki je bil tudi bore za človekove pravice. Torej, ta nova ustava, ki jo pripravljamo, bo vključevala te vrednote, vrednote, ki jih tunizici dejansko, za katere so se tunizici borili. To, kar se je dogodilo, je naslednje. Tunizici se v določenem trenutku niso več bali ba, eh, strah eh, se je nekam drugam preusmeril in takrat se je dogodila revolucija. Takrat eh, je diktator zbežal. Ko cel narod se znebi eh, bojazni, potem takrat eh, pride do revolucije in do tega eh, bo prišlo v vseh državah, kjer imamo ljudi, ki branijo neko pravico. In eh, upam, da se ta bojazen, ta strah ne bo več vrnil v Tunizijo. Veliko dela je pred nami, moramo sistem prečistiti, prečistiti strupa diktature, gre torej za arabsko državo, za muslimansko državo, ki pa lahko postane strpna, spoštuje človekove pravice in postane demokratična. Seveda najtežje delo pred nami je naslednje in sicer to, da eh, dejansko zagotovimo v tem prehodnem obdobju tudi pravičnost. In tukaj mislim na eh, pravičnost na področju kazenskega prava, na področju civilnega prava, na področju nadomestil žrtvam, kar kar zadeva tudi zaščito arhivov in zgodovinskega spomina, institucionalne reforme, reforma policije, pravosodja, reforma uh, medijskega, uh, medijskega sveta, ki mora spremljati vse to. Torej, vsa ta področja mora uh, dejansko voditi civilna družba in nove oblasti, ki bodo, na, uh, ki bodo nastopile svojo funkcijo. In vse to, kar vas prosimo, je, da ste strpni do nas, da ste potrpežljivi, da ne zahtevate od nas, da pristopimo k demokraciji z nekim preskokom, e, stvari se ne dogajajo tako. E, tako se ni dogajalo tudi v preteklosti, ti postopki tirijo nekaj časa in imejte to porpežljivost, da nam prisluhnite in e, nam stojite ob strani skozi ta, to prehodno obdobje, tako kot se je dogajalo pri vas. To ne bo enostavno. V uh, letih, uh, ko smo bili osamljeni, smo se počutili, smo občutili zelo malo pritiskov na vlado Benalija. Države, ki so podpirale diktaturo, eh, nosijo zdaj določeno odgovornost do Tunizije in torej nam lahko stojijo ob strani v izgradni demokratičnih struktur, s tem, da začnemo, s tem, da spoštujete odločitve eh, voljivcev. To je nekaj nujnega, kajti drugače bomo spet zapadli v past eh, avtoritarizma in logike pokroviteljstva. Torej, eh, imamo neko partnerstvo z vami način, kako je bilo to izpogajano, uh, si zasluži morda, da ponovno ocenimo, da ponovno ocenimo, morda to o tem že razmišljate. Kajti, ko smo izvedli našo revolucijo, smo tudi spodbudili neko sredstvo, uh, eh, zato, da uh, prek katerega z vami ponovno ocenimo naše partnerstvo. Verjetno imamo veliko postoriti, kar zadeva približevanje, kajti vedno smo imeli občutek, da je Evropa imela pristop, ki je bil, ki bil nekoliko preveč uh, pokroviteljski uh, v tem partnerstvu. In nekako torej smo upoštevali samo tisto, kar je prihajalo od zgore na vzdolj, nismo pa upoštevali to, kar je prihajalo od spode na vzgor. Ampak ta, to partnerstvo ne sme biti samo partnerstvo med uh, organi, vladnimi organi, ampak to mora potekati tudi prek civilne družbe. Moramo zaupati v civilno družbo in ne jo obravnavati tako pokroviteljsko v duhu, češ da itak. Uh, to ne služi ničemor uh, eh, in uh, jim lahko jim samo pomagamo tako mimo grede, ampak v resnici uh, dejansko ne gre za to, da bi nam morali dopovedovati, kako naj napišemo našo zakonodajo. Ta partenarijat ne sme biti samo to, ne smejo biti samo strokovnjaki, ki vedo vse, mi pa smo uh, neke vrste uh, pal, palčki, učenci, ki moramo samo sprejemati njihovo znanje kot nekaj, kar prihaja iz neba. To vrstni pristop, to vrstnega odnosa si ne želimo več, vas potrebujemo vsekakor. Ampak način, kako Evropa eh, uresničuje uh, vse te mehanizme pomoči, financiranja za uresničevanje različnih reform, to ni povsem jasno za nas. Res bi se želeli imeti nek mehanizem, ki naj nam pomaga vse to pojasniti, ki naj nam zagotovi neko minimalno preglednost, morda je lahko pregledno za vad, ampak za našega zornega kota to ni povsem jasno. In če je mogoče, da ta ista Evropa, ki se včasih zmoti, priporočila do nas, torej ta ista Evropa eh, ima sredstva za to, da popravi stvari. Vas potrebujemo, potrebujemo solidarno Evropo in potrebujemo Evropo, ki nas spoštuje in ki spoštuje naše izbire. Hvala lepa. <clears throat> Hvala vsem. Sedaj gre beseda Radvanu Ziadeu. Kot sem omenil, gre za eh, srpskega aktivista, ki je sedaj v Washingtonu. 20. septembra so mm, prijeli njegovega brata, vendar eh, na srečo so ga izpustili in eh, prav gotovo s posebnim pogumom lahko Radvan Zajdeh nastopi pred poslušalstvom. Hvala predsedujoči, že celo vrsto let delam za človekove pravice in zato smo eh, tudi hvaležni Evropskemu parlamentu za to priložnost, eh, da nagovorimo poslance Evropskega parlamenta in tudi druge po svetu v zvezi s situacijo v Siriji. Kot veste, se je ustaja v Siriji začela marca lani po pacu Avina Benarija, eh, tunizijskega predsednika in po pacu Mubaraka, egiptovskega predsednika in po devetih mesecih nenehnega ubijanja, eh, ki ga, ko eh, režim uporablja proti protestnikom nasilje, proti vsem tistim, ki imajo toliko poguma, da gredo na ceste in eh, zahtevajo temeljno pravico zamenjave eh, predsednika in izbire takšne vlade, kot si jo želijo. Ne glede na vse to, vlada Asada nadaljuje z zatiranjem in ubijanjem. Včeraj 32 ljudi je bilo ubitih, vsaj šest eh, ljudi iz Hams, to je mesto nekje na sredi Sirije in sedaj 15 ljudi je bilo ubitih, tako kot so viri potrdili. In še vedno vidimo, da mednarodna skupnost eh, ni zmožna eh, zaustaviti ta ubijanja strani Asadovega rešime. Vemo, da se je situacija zelo hitro eh, razvijala potem po sprejetju rezolucije 1970, eh, ki je sankcionirala Gaddafija v Libiji in tudi kriminalizirala zločine pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Eh, Združeni narodi so potrdili, da je ubitih več kot pet tisoč ljudi. In ko govorimo o dveh eh, komisijah o človekovih pravicah sveta, eh, prva je bila ustanovljena lani aprila. Obe komisiji imajo mandat dostopa do vseh zlorab človekovih pravic v Siriji, In eh, prejšnji teden eh, so se arabske države dogovorile, da bodo njihovi opazovalci spremljali situacijo na tleh. Vendar režim Asada ni dovolil eh, tem opazovalcem, da bi obiskali bolnišnice, kajti tam v bolnišnicah ubijajo ranjene protestnike ki nimajo nobenega dostopa do medicinske pomoči. In eh, kar je še bolj pomembno, gre za svoje voljno zadržanje ljudi. In vsi ti ljudje so zadržani v dveh eh, centrov za zadržanje, eden v Damaskusu, Latani in Hamasku in več kot 30 ljudi je bilo v teh centrih zadržanih. Moj brat je bil prijet avgusta in eh, svobodili so ga pred petimi dnevi. Še vedno imam strica in eh, tri bratrance, eden od njih je 14 let star, še vedno so zadržani. Več kot 30 tisoč je to število zadržanih po naših ocenah. In vsaka eh, zadržana oseba bi morala imeti pravico vrniti se svoji družini. 212 jih je bilo ubitih po mučenju in Komisija za človekove pravice je potrdila celo vrsto takih primerov. Hamzal Al-Hati, ki je 15 let bil star, in potrdila je tudi druge primere umorov. In mednarodna skupnost ni pripravljena pomagati Siriji. Tisto, kar eh, prosimo mednarodno skupnost in varnostni svet zruženih narodov je, da sprejmejo ustrezne ukrepe. Komisija o človekovih pravicah je z glasovi 100, 122 glasovi v generalni skupščini obsodila eh, sistem Asada in zaprosila za preiskavo na področju človekovih pravic v Siriji. Vendar vemo, da ta rezolucija, rezolucija generalne skupščine ni zavezujoča. Potrebujemo eh, svet, varnostni svet, da sprejme strezne ukrepe vemo, da Rusija in Kitajska nista se izrazili v prid sprejeti rezoluciji. In ko govorimo o Siriji, nekaj, o čemer smo se pogovarjali že v zadnjih desetih letih in sicer odgovornost mednarodne skupnosti, da zaščiti civiliste. Vendar režim Asada prav civiliste napada. To delajo milice Asadovega režima in prav zaradi tega bi morala mednarodna skupnost sprejeti ustrezne ukrepe zato, da bi zaščitila civiliste. Zato, da bi preprečili nasilje strani režima, Asadovega režima. Glede na to, da pri sirski revoluciji gre za miroljubno ustajo. Asadov režim uporablja aviacijo proti civilistom in zato sirski civilisti imajo pravico zaščite strani mednarodne skupnosti, kajti mednarodna skupnost bi morala vzpostaviti zono brez možnosti letenja Asadovih letal in bi morala zaprositi za navzočnost na mednarodnih opazovalcev, tako kot je leto 1995 so Združeni narodi poslali 17 tisoč opazovalcev na Kosovo, zato da bi lahko poročali o vseh primerih eh, kršitev človekovih pravic eh, Združenim narodom, glede na to, da bi civilisti morali biti zaščiteni. Hvala lepa. Najlepša hvala, Radwan. Sedaj ima besedo Silvana Arbija, ki je italijanska novinarka in eh, ki je bila eh, tožilec eh, na mednarodnem sodišču, ko je šlo za tožbo proti ruanski vladi. Zelo sem počaščena, da ste me povabili sem, ko se tukaj osredotočamo na pravici in spodbujanju človekovih pravic. Prihajam iz organizacije Mednarodnega kazenskega sodišča, ki igra osrednjo vlogo v tem širokopoteznem projektu zaščite pravice posameznikov. Ne glede na to, ali gre za osumljenca, za pričo ali pa za žrtev. Vse te velja zaščititi in zagotoviti najboljše standarde in jim zagotoviti najboljše možno sojenje. Gre za širokopotezni projekt in Evropski parlament je tudi udeležen 27 držav članic, so pomagale pripraviti statut. Moram to omeniti, kajti v preambuli statuta se navaja, da je bil glavni cilj utemeljiteljev sodišča, šlo je za 119 držav, ki so prispevale in so pomagale pri pripravi statuta in vse so razumele, da eh, ljudi vežejo skupne vezi in eh, kulture, kajti imamo eh, skupno dediščino in da bi se ta skupna dediščina lahko zgubila in eh, tako so razumeli, da kot svojo dožnost, da bi začeli izvajati kazenski pregon in sojenje tistih, ki so odgovorni za kršitev človekovih pravic. In gre za eden najbolj pomembnih projektov človeštva imamo tudi prvi neodvisni instrument, ki je pripravljen za delovanje v poljubni situaciji. In to lahko rečemo, da deset let po eh, utemeljitvi tega sodišča sedaj razmišljamo o prijetju teh dveh ljudi, eh, ki so jih prijeli v Libiji in sicer gre za Abdullaha El Senusja in Saifa Al Islama. Gre za dve osebi, za katere eh, je naše sodišče izdalo nalog za prijetje, za, za grešitev kaznivih dejanj mednarodnih kaznjivih dejanj in zato Libija mora sodelovati z mednarodnim kazenskim sodiščem in sicer, da mora prijeti in tudi poslati mednarodnemu sodišču ta dva, te dve osumljeni osebi. Zakaj ima danes kazansko sodišče osrednjo vlogo med drugimi instrumenti zaščite? Mednarodno kazansko sodišče je dejansko sodišče, ki sedaj ima pred seboj sedem primirov. Gre za resna kazniva dejanja v sedmih državah, zagrešene v sedmih državah. In tukaj potrebujemo politične odločitve in sicer ali morajo same države se odločiti, ali bodo posredovali eh, te zadeve našemu sodišču tudi v Randi, Kongu in Centralnoafriški republiki so ugotovili in sprejeli odločitev, da bodo te primire posredovali mednarodnemu kazenskemu sodišču. In eh, seveda so tudi možni dodatni instrumenti in sicer lahko eh, pri nas eh, ljudje, ki se ukvarjajo z preganjanjem eh, teh kaznivih dejanj, tožilci torej, zahtevajo prenos teh primerov. Imamo več kot 9000 žrtev, ki so poslale svojo vlogo za udeležbo na teh primirih. Zato, da bi lahko dobile reparacije in zagotavljanje teh reparacij in denarnega nadomestila je eno od dveh zelo pomembnih eh, zamislik kazenskega sodišča, Vendar vse je odvisno od sodelovanja z državami in tudi od podpore civilne družbe. In prav to potrebujemo in prav to zagovarjamo. Ni lahko za sodišče prijeti osumljence in eh, tudi zamrzniti premoženje in zagotoviti nadomestilo za škodo. Mi Vemo, da Evropski parlament zagovarja vlogo eh, sodišča in podpira tako kot druge evropske institucije, vendar eh, kar je kritičnega, ključnega pomena, je proračun eh, tega sodišča. Ne glede na povečanje dejavnosti sodišča, kot sem povedala, je sodišče aktivno dejavno v sedmih državah, moramo zagotoviti standarde in sicer zaščito eh, tako osumljencev prič kot žrtev v sedmih državah, vendar istočasno naj ne bi se proračun povečeval. In eh, seveda vsi se zavedamo po svetu pomena tega instrumenta in eh, tudi eh, to posredovanje eh, varnostnemu svetu strani Libije kaže, da je prav eh, to sodišče, kazensko sodišče, najboljši instrument za zagotovitev pravičnosti. To sodišče potrebuje zatosne vire za to, da bi lahko naredili tisto, kar je nujno storiti in sicer, da bi eh, ta mandat eh, uresničevali pravilno. Kajti brez eh, teh virov se lahko dejavnosti tega sodišča zaustavijo. Zato bi bilo dobro, če bi lahko razmislili, ali bi lahko povečali ta sredstva, eh, kaj ti sicer bi to ogrozilo, brez tega bi to ogrozilo delovanje. Gre za samo za nekaj milijonov, brez tega se lahko ogrozi delovanje sodišča. Kaj ti seveda potrebujemo pri tem proračunu podporo in zaupanje, da se to zaupanje eh, lahko prevede v dejansko podporo, ne samo moralno podporo. In sodišče to potrebuje, potrebuje vire, finančne vire. In eh, če se sodišče, če naj bi se sodišče soočilo z eh, svojimi obveznostmi, kajti eh, to so. Projekti, ki jih ne moremo deliti, gre za enoten koncept o, pravi, o človekovih pravicah, ne moremo zagotavljati človekovih pravic v enem delu sveta in ne v drugem delu sveta. In to je tisti koncept, ki se nanaša tudi na imuniteto. Prihajam iz te institucije z mešanimi občutki. Seveda sem ponosna na desetletni razvoj uh, te institucije in tudi dejstvo, da lahko naše sodišče lahko pomembno intervenira v situacijah, ko lahko zaščitimo civiliste po zelo dramatičnih izkušnjah. Istočasno sem zelo zaskrbljena in sicer, če ne bomo dobili nujno potrebnih sredstev, lahko ta projekt propade propade brez zavezanosti članic in za, bojim se, da brez eh, podpore decembra v New Yorku, brez podpore držav in tudi 27 eh, držav članic, vendar tudi to ni dovolj. Potrebujemo podporo tudi drugih držav in tudi podporo civilne družbe, eh, ki je veliko pomagala pri krepitvi sodišča in upamo, da bomo dobili to nujno potrebno podporo. Žrtve čakajo. Zelo kmalo bomo morali sprejeti eh, prve eh, primire obsodbe Lubange in takrat bomo videli, kaj pravzaprav pomeni sistem reparacij v okviru sodišča. To pomeni, da pomembni cili se približujejo že prihodnji mesec in zato moramo ohraniti na eh, dostojni ravni ta finančna sredstva. Hvala. Uh, Hvala lepa. Moral bi bil že predstaviti gospo Barbara Lok-Biller, ki je predsednica pododbora za človekove pravice v Evropskem parlamentu in ki bo potegnila zaključke. Carlos Westendop je eh, veteran na področju de, diplomacije in dejansko je vodil tudi pogajanja, eh, preko katerih je Španija vstopila v Evropsko unijo. Seveda smo bili veseli tega. Carlos pa eh, seveda eh, je dejansko angažiran v okviru madridskega kluba. Eh, mu predajam besedo. Hvala lepa. Zahvaljujem se iskreno Evropskemu parlamentu, ki mi je dovolil, da ponovno nastopim pred eh, to institucijo, zato da izpostavim pomen eh, spodbojanja demokracije in človekovih pravic v demokracijah na prehodu in da delim uh, svoje misli z borci za svobodo v. Uh, tem poslopju, predvsem, da delim svoje misli z dobitniki nagrade Saharova. Uh, svojo hvaležnost eh, eh, želim izraziti tudi zato, ker smo dali na mizo dejstvo, da eh, politično vodstvo in dialog je bistvenega pomena. Ampak seveda predvsem tak, včasih, ko te vrednote so zasenčene zaradi drugih prednosti, dan danes gospodarski finančni interesi in človekove pravice so dejansko pravzaprav pre, prepogosto grad gospodarski interesi prevladajo nad človekovimi pravicami in kot je povedal Vaclav Havel, eh, eh, obstaja velika cena, ki jo moramo plačati, celo veliko večja od interesa, ki smo ga zasledovali. Eden od uh, vprašanj, ki jih želim dotakniti tu pred vami, je uh, pač neka izkušnja, ki sem jo zbral uh, v času, ko sem bil tudi v predstavnik v uh, vladi. Pravzaprav ni nikakršnega priročnika o tem, kako naj pove, povedemo neko državo na prehodu v demokracijo. Moramo si prizadevati za to, da zgradimo demokratične institucije eh, in eh, za to, da se bodo lahko te samostojno obdržale. In eh, seveda ni v resnici nobenega pravega navodila. Večkrat potrebujo te institucije zunanjo podporo želimo imeti najnovejše informacije o najboljših praksah, potrebujo strateške informacije in priporočila. Eh, madridski klub, katerega sem generalni sekretar, skuša to doseči, sestavlja ga 87 eh, bivših eh, predsednikov držav in vladi, več kot 60 držav ki res svoj čas posvečajo, svoje izkušnje posvečajo promociji demokracije po celem svetu. Vsi eh z velikim zanimanjem eh, spremljamo velika gibanja, ki zahtevajo socialno pravičnost in demokracijo. Recimo to, kar se je dogodilo lansko leto v Tuniziji in kar se je potem razširilo na celotno regijo. Seveda to je hkrati tudi eh, izraz upanja in navdušenja In to priložnost skušamo spremeniti zdaj v stvarnost v tej regiji. Izzivi pred nami pa so veliki. Po drugi strani pa imamo tudi nalogo gradnje demokracije in to je naloga, ki ni nikoli dokončana, tako kot je bilo rečeno, potrebujemo veliko potrpežljivosti, kajti nobena demokracija ni popolna. Demokracija ni nikoli dokončana. Eh, konsolidacija, utrditev demokracije terja veliko časa, to da v obdobju prehoda, ko je demokracija še mlada, se te demokracije hitro spreminjajo, nove priložnosti nastajajo in skrati izginjajo. Tako kot se dogaja v tem ključnem trenutku, ko prihaja do demokratičnih reform. Mnoge, mnogi potrebujo zunanjo pomoč. Iz izkušnje našega kluba, ki je v tesni povezavi z številnimi državami, torej te izkušnje so res dragocen vir na tem področju. Recimo lahko pomislimo tudi na prispevek, ki so ga dali številni ugledni možje, eh, recimo iz Španije, iz Mozambika, iz eh, Češke republike in eh, vsaka tranzicija je različna in prav tako tudi politično delovanje, ki je potrebno. Moramo se lotiti, tudi pos, lotivati posledic takih tranzicij. Po našem mnenju v, je Evropska unija najboljši mednarodni akter, ki lahko podpre take, eh, take premike tudi v, na, v najbolj zgodnih fazah lahko, seveda lahko, moramo združiti izkušnje madridskega kluba z eh, sposobnostmi Evropske unije. V teh prizadevanjih eh, prejemamo podporo Evropske unije in ta podpora nam pomaga, da spremljamo voditelje z ustrezno, ustreznimi priporočili in informacijami in pomočjo. Rezultati so očitni, demokracija napreduje, čeprav seveda delo ni dokončano. Ampak dovolite, da se povrnem na prve besede. Uh, in eh, sicer na gibanje arabske pomladi, ki eh, jo cel, eh, cel svet spremlja, predvsem mladi, mlajše generacije so izrazile svoj glas in to je postala pogonska sila za spremembe, zahtevali so svobodo in. Eh, pravičnost. Eh, to je privedlo tudi do neodvisnosti za mnogo ljudi, katerega stremljenja eh, se uresničujejo. To, da naše spoštovanje nas ne smejo preslepiti, imamo še veliko, veliko poti pred nami v smeri k blaginji in demokraciji. Gospodarske razmere so tam nestabilne in obstaja torej tudi tveganje, da bo vse to uh, lahko tudi izkrivilo m, nacionalne in mednarodna upanja, kar zadeva neko uh, sveda mirno, mirno. Tudi naša dožnost je in tudi naš interes je to, da pomagamo k sreči, uh, ko govorimo o človekovih pravicah, v tem primeru tudi gospodarski interesi uh, skupaj sta združljiva in torej gresta z roko v roki. Hvala lepa. Hvala lepa panelu. In eh, zdaj pa a, eh, prehajamo eh, k a, našim nagrajencem. Prva je gospoda Slima Nasrin iz Bangladeša, nagrajenka leta 84. Izvolite, imate besedo. Thank you very much. Mm. We all... Hvala lepa. Vsi smo prepričani v to, da je demokracija bolje kot uh, diktatura. Tudi če je, skorum, tudi če je skorumpirana. Oziroma, tudi če gre za posvetne diktatorje, si jih ne želimo imeti, želimo, da odidejo. In eh, pripričani smo, da ni prave demokracije, če ženski glas ni ustrezno uslišan. Mislim, da 50 odstotkov žensk bi moralo biti zastopanih v eh, parlamentu. Toda prišlo je do neke zarote, da zato, da bi izključili ženske iz politike. Mnogi moški, ki verjamejo v patriarhat, v religijo in v eh, moško tradicijo, si ne želijo imeti žensk v vladi. Tudi ne moremo imeti prave demokracije, če vira ni ločena od države, od pravosodnega in eh, šolskega sistema. Vira ni skladna s ženskimi pravicami, s človekovimi pravicami, s demokracijo, s eh, sekularno državo in s svobodo izražanja. Problem je, da če ljudje niso sekularni, In če niso politično zavedni, če jim peremo možgane, recimo uh, skozi glasove virskih fundamentalistov, ti, eh, in ti fundamentalisti bodo kmalo vzpostavili teokracijo, čim pridejo na oblast. Ne smemo dovoliti tem fanatikom, da uničijo demokracijo in vsa načela, ki so povezana z demokracijo. Veste, tu, ti ljudje verjamejo v šariatsko, šariatsko pravo, ki diskriminira napram ženska. In kmalo bodo se odločili za kamenjanje žensk, prisilili jih bodo, da bodo nosili burko in jih bodo a, utepali v glavo, da so drugorazredni državljani, da so manj vrednja človeška bitja, da so samo stroji za a, rojevanje otrok, da so sužnje in da so sužnje tudi spolnosti. Torej, civilne družbe, ki jih sestavljajo ljudje e, različnih prepričanj, Eh, v takih primerjih mislim, da bi morali ustrezno ceniti boljša prepričanja. Torej, sekularni sistemi, ki verujejo v, člo, v ženske pravice in v svobodo žensk, morajo biti vodilni, ne pa imeti ženske, z, eh, ki, so, eh, pač, ki nosijo burko in kjer obstajajo načela proti enakovrednim pravicam za ženske, kjer imamo mizogenistične sisteme, patriarhalne sisteme verske sisteme. Torej, ti sistemi ne smejo imeti nikakršne priložnosti, ti ljudje ne smejo imeti možnost, da postanejo vodilni. Religija je zasebna stvar, ne pa javna stvar. Vera, pravim, ni skladna z demokracijo, z človekovimi pravicami, z ženskimi pravicami, s sekularizacijo države in svobodo izražanja. Tudi ne mislim, da ženske, če so ženske na vladi, da bodo rešile ženske vse probleme, ženske probleme v državi, v moji državi, v Bangladešu. torej eh, ženske eh, so bile premjerke in voditeljice opozicije cela desetletja, to, da to ni izboljšalo razmer ženska. Ženske v moji državi in tudi v indijski podcelini so a, eh, bile žrtve. Torej, ženskega feticizma, potem detomora, trgovanja za spolne namene, spolnega suženstva, prostitucije. Eh, potem eh, deklet, ki so bile že, od, že kot eh, deklice, matere, potem posilstva in tako dalje. In torej ženske strpijo v teh državah. In to uh, veljajo za najnevarnejše države, za ženske m, mm, po celem svetu. Uh, In pa čeprav od časa do časa eh, ženske pridejo na vlas v teh državah, tudi niso ničesar postorili za to, da bi zboljšali ženske razmere v teh državah. Tu, zakaj mislim, da je spol pomemben eh, oziroma ni pomemben? Eh, zato, da izboljšamo, pravzaprav ideološka predanost je pomembna za to, da izboljšamo ženske razmere. Zato, da pač naredimo razliko z oziroma na ignoranco. Pravzaprav Eh, dejansko tukaj gre za to, da eh, nasprotujemo islamskemu pravu in da to jasno zapišemo. 17 let eh, živim že v izgnanstvu, prav zato, ker sem jasno vse to zapisala. In zato mislim, da je zelo pomembno, da sekularni moški ali ženske pridejo na oblast in pomagajo ljudem, da eh, res postanejo, da država postane sekularna in mislim, da muslimanske, islamske države morajo biti sekularizirane tudi, kar zadeva izobraževalne sisteme, kar zadeva zakonodajo in torej, da vse to moramo ločiti od religije. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Naslednji govornik Saliho Osman iz Sudana, pravnik in zastopa na stotine žrtev eh, etničnega, eh, etničnega nasilja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvaležen sem vam za to priložnost, ki mi je bila dana, da spregovorimo ob tej priložnosti pred vsemi temi dobitniki nagrade Saharova. In a, eh, takoj bom prešel k stvari, k vprašanju obvladovanja tranzicije in k vprašanju spodbujanja človekovih pravic in demokracije. Sudan je primer tega, da tranzicija v demokracijo je, je bila potrebna. Dejansko Mnoge institucije eh, v naši države so obljubljale, da bomo imeli demokracijo in eh, pravno državo in eh, ustrezno upravljanje v naši državi, to da na žalost je prišlo do volitev, kjer čeprav smo imeli tudi zunanje opazovalce, torej te volitve eh, so bile popolnoma nepravilne, ampak to ni bilo sploh pomembno, kajti to je bilo dosledno z afriško tradicijo. To je bilo res a, eh, nekaj, kar nas je globoko a, eh, dejansko a, eh, a, ranilo a, in torej moramo imeti tudi mi enake pravice kot drugi člani a, v mednarodnih organizacijah. In če pride do nepravilnosti, potem opazovalci mednarodne skupnosti morajo temu nasprotovati, morajo reči ne, ampak nažalost se to v našem primeru ni dogodilo. Imamo tudi izkušnje z pač nekaterimi drugimi prijatelji, ampak v tem primeru tudi to je bilo neuspešno. In kot pravnik lahko povem, da Tukaj smo se pogovarjali tudi o pravicah ljudi z juga Sudana in so imeli pravico tudi, da izrazijo svojo voljo, da se ločijo. Vsekakor moram reči, da vzdušje na jugu, napram severu, to vzdušje ni bilo najbolj naklonjeno dogajanju ko govorimo o tranziciji v, v demokracijo, ja, potem imamo nekaj pomembnih faktorjev, ki jih je treba spoštovati. Naprimer, ko imamo neko vlado, ki je odgovorna za štelo, celo vrsto vojn, naprimer tudi za vojno v Darfurju oziroma na jugu države. In ta vojna je privedla celo do zločinov proti človečnosti, do cele vrste vojnih zločinov. Poznamo razmere v Darfurju, celo to je bilo posredovano v obravnavo mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je opravilo zelo dobro analizo stanja. Razpolagamo s podatki, To, da noben ukrep ni bil sprejet strani mednarodne skupnosti, zato da bi a, storilce privedli pred pravico. Imamo na tisoče storilcev zločinov, ki so kršili vse mogoče predpise, mimo vsakršne zakonodaje. Ta, take razmere so si zaslužijo, da a, pokažemo večjo pripravljenost, da nasprotujemo vsemu tem, ampak vse to je privedlo še dodatnih vojn. Eh, v celi državi, v celotnem arabskem svetu. Eh, recimo, vidimo, kaj se dogaja v Egiptu, v Tun, kaj se je dogodilo v Tuniziji oziroma kaj se je zgodilo v Libiji oziroma kaj se zdaj dogaja v Siriji. Vsi gledamo to dogajanje eh, vsak dan, vsakodnevno, ampak nihče ničesar ne postori, da bi rekel ne vsemu temu. Mislim, da je težko govoriti o demokraciji, če je mednarodna skupnost še vedno misli, da lahko stvari rešuje za diktatorji s kompromisi. To je bilo res v naši državi in v mnogih državah v Afriki. Moramo, potrebujemo neko enotno, zato da bomo eh, čim bolj resni eh, glede tega, katere naj bodo standardi, kako naj ravnamo s temi diktatorji. mislim, da je prav, da zdaj Evropski parlament spregovori o tem in pokaže zanimanje za človekove pravice. Mislim, da to mora biti ena od prednostnih nalog. In naj zaključim in povem, da v Sudanu imamo tako situacijo, tak položaj, da potrebujemo dejansko aktivno ulogo strani a, institucij, ki naj priznajo pravice vseh ljudi, ki so enakovredni kljub večetnični družbi. Trenutna vlada ustraja na tem, da moramo enostavno zabrisati Južni Sudan. To, je, to ne bi bila samo muslimanska država. in torej prevladujejo fanatiki. In uh, pri vsem tem ima mednarodna skupnost um, mednarodno odgovornost, moramo prepričiti torej, da pride do nepravilnosti in do dodatnih kršitev človekovih pravic. Hvala lepa. Uh, Gospod Selimovič je naslednji založnik in novinar Oslobođenja. To je bosanski časopis, ki ima sedež v Sarajevo. Izvolite. Hvala. Naj samo na kratko povem, zakaj smo dobili to nagrado, ker se je to zgodilo pred 18 leti. Novinarji Slopočenja so dobili to nagrado v najbolj zahtevnem zgodovinskem obdobju za Bosno in Hercegovino. V štirih dolgih letih vojne jim je uspelo, tako da so vsak dan oslobođenje izdajali in da smo poročali o dejanskih razmerah, da smo obveščali širšo javnost v času, ki je bil zelo zahtevan za Bosno in Hercegovino. Dobesedno smo pravzaprav izdajali časopis na prvi liniji in vsak dan smo se borili za preživetje. In eh, to je bilo obdobje, ko smo dobili nagrado. Saharov simbolno pa je bilo tudi to, da so našo, pos, naše poslopje zgr, zrušili do temelja, ampak mi smo vseeno s tem nadaljevali, še vedno smo izdajali časopis. Naj vam tudi povem, kako težko je ubiti duh posameznikov, ko želijo posredovati resnico in ko se eh, borijo eh, za pravičnost. Težko je ustaviti eh, to zamisel obojevanja, ko se boriš za nekaj, kar se ti zdi, da je prav. In to je nekakšen simbol, ki kaže, kako se stvari delajo v Bosni in Hercegovino. Na porušenih temeljih smo imeli eh, tudi časopis, eh, to je bil nekakšen pandan srpskim prorežimskim medijem, ker so bili takrat časi takšni. Pokazalo se je, kako nadaljevanje teh delitev dejansko ne vodijo nikamor. Osvobodjenje pa se še naprej bori za univerzalne pravice, svobodo govora, želimo pravzaprav še naprej spoštovati razlike in tudi sožitje. In ravno tu je bila dodana vrednost Bosne in Hercegovine v preteklosti. Žal, med vojno so se te razlike vse bolj pojavljale, ampak mi smo se proti temu borili. Ponosen sem, da v vseh teh letih je ostopočenje uspelo tudi po vojni, da smo še vedno zelo odprti do vseh državljanov Bosne in Hercegovine, torej tako do Hrvatov, Srbov, kot tudi Bošnjakov. Morda se vam v Evropi tu zdaj nekaj samo po sebi umevnega, ampak naše bosansko, naše, naša bosanska družba je zelo kompleksno oblikovana in težko se je boriti za te temeljne pravice, ki so drugi samo po sebi umevne, mi smo se pa zato šele morali izbojevati. Osloboženje je tisto, tisti časopis, eh, ki reče Bobu Bob. Govorimo in pišemo o vseh zločinih, ne glede na to, kdo jih je zagrešil. In v Bosni in Hercegovini, kot sem že rekel, je to vse prej kot enostavno. Od takrat, ko smo pred 18 leti dobili nagrado, se je v naši državi veliko spremenilo. Veliko je pozitivnih sprememb, pa stvari so nekoliko boljše, kot so bile. To so te pravice, za katere so se borili vsi mi, tudi novinarji osvobođenja. In eh, to so bile temeljne pravice, pravica do življenja, pravica do premoženja, potem pravica, da si drugačen, da si raznolik, eh, da lahko pripadaš drugi kulturi ali veri ali nacionalni pripadnosti. In takrat smo se borili proti govoru sovraštva. Politični predstavniki so vplivali na to, eh, da so mnogi trpeli zaradi tega, ker se je spodbujalo sovraštvo. To je negativno vplivalo na vse ljudi. Ena stvar pa se ni spremenila, to sem že uvodoma povedal, vseh teh letih je ta potreba, da se še vedno moramo boriti za človekove pravice. Ampak danes se moramo boriti posem za drugačne pravice, primerjavi s tistimi, za katere smo se borili pred 18 leti. Ne bom rekel, da je to sedaj manj pomembno. Morda so sedaj ta področja še bolj pomembna, kot so bila nekoč v preteklosti, ker borba za te pravice je bistvena, če naj bi Bosna in Hercegovina preživela v prihodnosti. Govor sovraštva je še vedno zelo prisoten v naši državi. Delijo se ljudje na podlagi eh, religijske pripadnosti, regijske pripadnosti, nacionalne pripadnosti. Potem pravica do premoženja je ogrožena, recimo tisti ljudje, ki so bili izgnani iz svojih domov med vojno, še niso dobili svojega premoženja nazaj. Potem imamo kar nekaj težav, ker to je osnovna pravica do dela, ampak v tem trenutku zaradi procesa obnova je več kot 42 ljudi v naši državi brezposlenih, kar pomeni, da niso uveljavili osnovne pravice do dela. Danes se borimo za te človekove pravice, ampak razmere so vse bolj kompleksne tisti nasprotniki, proti katerim smo se borili mi v osvobočenju in tudi drugi ljudje, postajajo tisti nasprotniki, ki so vse bolj sofisticirani. Novinarji, aktivisti, tisti, ki se borijo za svoboščine, so tisti, ki imajo velike težave, ker uporabljajo sofisticirana orodja in zato je ta borba veliko težja in je veliko manj prepoznavna v očeh javnosti. Danes se borimo proti nacionalizmu, radikalizmu, korupciji, kriminalu, nepotizmu. Potem se borimo proti neenakopravnosti za vse ljudi v Bosni in Hercegovini. V tej luči nagrada, kot je Saharov ali pa podobne nagrade, ki podpirajo posameznike, organizacije, potem tiste ustanove, ki spodbujajo te pravice, je še toliko bolj pomembna. Naša država je majhna, Veliko krat se borimo za tisto, kar je prav, za tisto, kar je dobro. Pogosto se počutimo osamljene, izolirane, morda niti nismo dovolj pomembni, to se nam zdi. Včasih verjamemo, da drugi ne vidijo tistega, kar počnemo mi. Določeni posamezniki, ki so dobri, ki si želijo dobro, včasih eh, se odpovejo tem idealom, ker niso deležni dovolj podpore. Sam bi rad rekel, da je vredno, da se boriš eh, za tisto, kar meniš, da je prav. Tisti, ki so dobili nagrado Saharov in so danes z nami, to tudi dejansko potrjujejo. Ne glede na tveganja, ki se mu izpostavljajo oni in njihove družine, še vedno lahko ugotovimo, da je vredno, da se boriš. Ta borba ti lahko prinese veliko dobrega. Določeni posamezniki v svetu ti tukaj nudijo podporo, ocenijo, da je to dobro delovanje in da dobro vedno zmaga. Morda včasih sicer to pride nekoliko pozno, ampak še vedno moramo na tej poti ustrajati. Bosna in Hercegovina je zelo kompleksna družba, veliko težav še vedno imamo, vendar mi bomo nadaljevali s tem bojem, borili se bomo za pravico, pravičnost, človekove pravice v vseh oblikah. Hvala. Na, zdaj se dalje. Sedaj, kot sem že rekel, Lejla je zana žal ni z nami. Mislim pa, da bi nekdo želel posredovati sporočilo v njenem imenu. Ja? Ali boste prebrali to sporočilo? Izvolite. Merci, bonjour, euh, le de... Dobar dan. Sporočilo Lejle Zane je v turščini. Preden to preberem, naja ja tudi izrazim sožalje družini Daniel Mitterrand, ki je bila vedno zagovornica teh pravic. Gospe in gospodje, prejemniki nagrade Saharov, spoštovani udeleženci, toplo vas pozdravljam. Naj povem, da cenim, da prva dejavnost omrežja Saharov je posvečena ravno človekovim pravicam. Veliko veselje mi je, da v Evropskem parlamentu imamo dvorano, ki je poimenovana po Saharovu. Naj omenim, da sem zelo užaloščena, da vidim, da včasih človekove pravice niso ustrezno vrednotene. Sveda ne moremo omeniti vsako kršitev, ker je čas omejen, ampak nasplošno bom podala oceno in trenutno stanje na področju človekovih pravic. V imenu novega svetovnega reda naj bi človekove pravice napredovale, zato ker smo mnogi vložili prizadevanja in ker smo se mnogi žrtvovali. Ampak eh, Včasih je to ogroženo. Človekove pravice naj bi podprle pravice posameznikov, družb, ampak vse se je obrnilo na glavo. Sedaj se zagovarjajo samo interesi države. Veliko krat, eh, ko je ogrožena država, se sklicujemo na človekove pravice, po drugi strani pa imajo države pravico, da kršijo človekove pravice. Danes, tukaj, imamo pet naslovov, o katerih bomo razpravljali. Ključno s tem, kako naj bi obladovali proces tranzicije, kako naj bi spodbujali človekove pravice, demokracijo, civilno družbo, odgovornost in pravosodje. Če ne bi govorili o tem, kako bi zagotovili prehod v demokratično družbo, je nujno, da se pogovorimo tudi o političnem preoblikovanju. Nekatere države zelo hitro speljajo ta proces, jasno pa je, da recimo v državi kot je Turčija je ta proces zelo težaven, ni ustvarjalen, ni konstruktiven in traja kar nekaj časa. Turčija mora vložiti več prizadevanj, pospešiti mora ta proces, vladna stran je že tri mandate na oblasti. Vemo, da vlada ima potencial in zmogljivosti, da bi storila ravno to. Kaj pa potrebujemo? Kaj je to poglavitno orodje, ki nam bi omogočilo, da vstopimo v novo dobo, da ne na nek način obrnemo nov list v zgodovini? Potrebujemo pravosodje. In tukaj moramo spoštovati zgodovinski razvoj. Zato moramo biti dovolj pogumni, tako da ne ponavljamo napake iz preteklosti. Popraviti moramo tudi nepravična dejanja, ki smo jih zagrešili z opredoločenim nacionalnih in verskim skupnostim. Recimo to je zgodovinski pojav. Kurdi pravzaprav nikakor ne morejo in ne smejo pozabiti svoje zgodovine. Amnezija nikakor ne pomeni rešitve. Poiskati moramo rešitev za jutrišnji dan, vendar pa ne smemo dovoliti, da določene škode iz preteklosti ogrozijo ta napredek. Veliko kršitev je bilo, veliko masakrov je bilo in včasih mnogi si prizadevajo, da bi se to pozabilo ali skrilo. Masakr v Darsi, potem 12. september, vojaški udar, Metris, množična grobišča, potem uboji, množični poboji. Vse to se je zgodilo v 19. stoletju, v 90. letih, temu smo priča tudi danes. Razkriti moramo to, kar se je zgodilo v preteklosti, ampak to ne moremo samo narediti naenkrat. Potrebujemo akcijski načrt, ki mora biti dobro pripravljen, tudi transparenten. Vemo, da zločini v imenu države imajo tudi človeške obraze. Vendar pa država verjetno nikoli ne bo priznala vseh svojih napak. Kaj se je nedavno zgodilo v Čukurži, kaže, da je turška država še vedno odgovorna za vojne zločine. Prehod k ustreznemu pravosodnemu sistemu pomeni, da bomo razkrili preteklost. Ponovno moramo uložiti prizadevanja v dialog in ta proces bo možen samo takrat, če bomo politično odločni. Moramo biti dovolj pogumni, iskreni in zagotoviti moramo kontinuiran proces. verjetno veste, da PKK in dialog z Eželanom turška družba zelo pozitivno ocenjuje. Kljub tem razmeram pa vlada AKP-ja še vedno ni izkoristila svoje večine za trajnostno rešitev problema. Žal, vlada skuša še naprej terorizirati kurde, Množične zaporne kazni in množične kršitve so še vedno na dnevnem redu. Žal je globalna skupnost tiho. Verjame nepravični politični propagandi, ki jo izvaja turška država. Potrebujemo novo politično reformo, če ne bi spremenili ustavo. Pričakovanja in podpora družbe so nujne in javnost to od nas pričakuje. Kurdski problem lahko rešimo samo takrat, če bomo ustavne pravice vseh, vključno s političnimi, socialnimi in kulturnimi pravicami, navedli v ustavi. Soočiti se moramo s preteklostjo in danes se v Turčiji veliko govori o tem. Civilna družba je ta proces podprla, kljub temu, da vlada ni konstruktivno prispevala k temu procesu. Kar nekaj postopkovnih orodij imamo na voljo in na podlagi teh lahko vplivamo na ta odbor. Imamo muzeje, lahko izvedemo sodne procese, imamo tudi komisije za spravo. To so samo določeni primeri. Ne glede na to, kako bomo izvedli ta proces, eh, pa moramo biti zelo občutljivi. Soočiti se moramo s preteklostjo, ampak tukaj se ne smemo omejevati zgolj na zadnjih 30 let določene stvari se še vedno skrivajo, ampak to je vseeno naša zgodovinska dediščina. Ko pa se oziramo v preteklost, lahko vidimo, da si kursko ljudsko prizadeva uveljaviti svoje pravice tekom vsega časa. Kurde so označevali na različen način. Včeraj so rekli, da so to banditi, separatisti, danes pa jih nagovarjajo s teroristi zaradi potreb razvitega sveta, so te oznake uveljavljene tudi v uradni politiki. Mi kot kurdi seveda to zavračamo. Pogum je potreben, če ne bi sprijeli realnost, ampak žal se ta realnost veliko krat skriva v teh definicijah. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Lejla Azana. Thank you. Res najlepša hvala. Naj samo povem, da bi bilo to sporočilo zelo dobrodošlo, tudi če bi ga prebrali v kurdskem jeziku. Zdaj pa tu nekelam, mislim, da želiš besedo. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Lahko povem, eh, da čutim, da smo si zelo blizu. Predstavljam Estonijo, sem predstavnik Estonije v Evropskem parlamentu. To je nacija, ki, če bi upoštevali zgodovinski razvoj dogodkov, sploh ne bi smela obstati in biti tukaj prisotna. 51 let sem živel in takrat je vladal totalitarni režim. Nihče v svetu se ni zanimal za usodo baltske nacije ampak v tem panelu govorimo o tem, kako zagotoviti prehod v demokracijo. Mislim, da lahko postrežemo s številnimi pozitivnimi primeri baltskih narodov. Ti so napredovali, niso si zagotovili samo svoboda, ampak eh, so šli tudi na pot demokracije. Prvič, kar mislim, da moramo povdariti, je naslednje. Ne smemo podpirati diktatorskih režimov. Nikakor ne smemo podpirati uradne laži. To mislim, da je začetek. Tudi pokojni solženici je rekel, da ne smemo živeti v lažeh. Distancirati se moramo od uradne propagande. Potem druga zadeva. Dobro bi bilo, če bi pripravili ta prehod v demokratično družbo in da bi to naredili zelo hitro. to je možno storiti, tudi če so pogoji zelo nehvaležni, zelo težavni. Lahko organiziramo podtalne skupine, ki predstavljajo podlago in temelje. Leta 1972 sem poslal prvi dokument Združenim narodom. Nismo upali, da gospod Waldheim bo nam poslal odgovor. Naš cilj je bil, da bi zahodni svet eh, seznanili s tem, da 99,9 odstotkov estonske populacije podpira diktatorstvo komunistične stranke. Želeli smo reči, da se določeni v Estoniji s tem pristopom ne strinjajo. Ko je leta 87 ali 88 nastopila sovjetska kriza, smo bili dobro pripravljeni. To je bila velika prednost za vse nas. Tako smo začeli z organiziranjem državljanskih pobud. Imeli smo politična zborovanja na prostem, potem v 90-ih letih smo oblikovali prve nekomunistične stranke v Sovjetski zvezi. To je bila Estonska stranka za neodvisnost. In potem, če to nadgradim, in to je zelo pomembno za državljanske pobude, nam je uspelo storiti še nekaj pridobili smo večino prebivalstva. Podprli so nas, ko smo zasledovali nacionalni cilj, ko smo želeli zagotoviti dejansko neodvisnost naše države, ne nekakšno navidezno, polovično neodvisnost. In kar nekaj alternativnih državljanskih pobud smo oblikovali, kar je bistvenega pomena. Uspelo nam je, ne, da so, ne da samo zato, da smo oblikovali alternativne politične stranke, kar nekaj se jih je ustanovilo v enem letu, ampak da smo diktirali tempo, da smo tako slabili komunistično stranko. Po enem letu, leta 1989, smo že lahko ugotovili in rekli, da se uradna diktatura samo na nek način neustrezno, obotavljivo odziva na naše potrebe. Januar 1991 je izbruhnila zalivska vojna in uh, takrat uh, je Grobačov izkoristil preizmoritev te pozornosti, zatrl je demonstracije v Litvi, v Latviji in druge. Mislim pa, da je bilo bistveno, da smo družbo pripravili, da smo jo pripravili na različne možnosti. Leta 1991, po pacu berlinskega zidu, nismo bili prepričani, kaj se bo zgodilo. Ampak bili smo pripravljeni na vse scenarije. Zdaj seveda lahko zelo enostavno povem, da smo leta 1991 eh, si priborili neodvisnost kot baljske države, ampak takrat zadeve niso bile tako gotove pred 20 leti. Tako da še enkrat eh, pripraviti se moramo na vse možne scenarije. Pa še ena prednost baljske izkušnje bi lahko bila, da sovraštva ni bilo, ravno tako ni bilo nasilja, No, nobenemu se nismo maščevali. Estonija je bila res zelo srečna, ker v štirih letih eh, prehoda od leta 87 do 91 nismo imeli niti ene smrtne žrtve. Ta proces smo lahko dostojanstveno izvedli, zelo mirno in demokratično. Kakšen je sklepni rezultat? Danes nam je uspelo smo člani Evropske unije in imamo zelo trdno podlago za demokratično družbo. Pa še ena stvar je zelo pomembna, namreč podpora mednarodne skupnosti. To velja za Libijo, za Tunizijo. Vidimo, kako sramotni so bili ti posli z nekdanjimi diktatorji. Iz tega se moramo kar nekaj naučiti. Evropski parlament v tem trenutku oblikuje zunanje odnose, ki bodo vsaj pomenile nekakšno uravnotežitev z gospodarskimi odnosi in temeljili bomo tudi na vrednotah. S tem v zvezi pa bi vam rad povedal še nekaj. Predlog politične skupine ELN. S, kako krepiti vlogo in prepoznavnost eh, nagrade Saharov. Zakaj? Lahko povem, da smo se marca oziroma decembra vsi osredotočili na to nagrado, ampak mednarodni mediji tega ne spremljajo dovolj. Zato smo predložili, da bi Evropski parlament vsako leto moral povabiti vse dobitnike, pa tudi kandidate za nagrado, ker vedno se moramo nekako nehvaližno odločiti, da izberemo samo enega izmed kandidatov, ampak vsi si zaslužijo našo pozornost. Vključiti bi morali vse kandidate za nagrado Saharov. Vsi bi morali priti v Evropski parlament. Vsi bi morali imeti možnost, da nastopijo pred odborom za, za zunanje zadeve, ravno tako bi morali nastopiti pred pododborom za človekove pravice in pred drugimi odbori. In tudi razpravo bi morali organizirati, tako da bi stolovali dobitniki nagrade Saharov. Povedali bi nam, kako so dosegli cilje, ki so jih zagovarjali. S tem v zvezi pa naj povem še tole. Dobitniki in kandidati bi morali biti politično podprti strani Evropskega parlamenta. Niso samo enkratni častni gosti, ampak stalni prijatelji Evropskega parlamenta. In vrata bodo vedno odprta, ne glede na določene birokratske ovire. Pravzaprav bi morali imeti možnost, da vedno pridejo v Evropski parlament, zagotoviti bi jim, biti, jim bi tudi stalno akreditacijo. Ravno tako bi morali biti z stalnimi, stiki stalnimi predstavništmi v svojih državah in tudi popraševati bi morali lokalne vlade, kakšna je njihova usoda. Thank you, Sonia, and thank you for those. Uh... Hvala. Res zelo zanimive zamisli si predstavil. Res bomo poglobili odnose z dobitniki nagrade Saharov. Oblikovali smo mrežo. Tukaj so dobis, dobitniki nagrade. In vesel sem, da Aleksandr Milinkjevič in Ludmila Alekseva sedita v prvi vrsti. Ampak ali želi kdo v ozadju še besedo? Končali bomo 17.40. Ja, hvala, gospod predsednik sem Maria Black, predstavljam vladajoči svet AFLE, to je afriška pravna pomoč. Sama sem tudi veleposlanica Ugande. Poleg tega, da najprej povem, da res eh, cenim vse te dobitnike nagrade, ki so odigrali pomembno vlogo, predstavljali so mejnik na področju človekovih pravic v svojih državah smo v globalnem okolju, v globalnem okviru, zato naj se pridružim sodnici aktuarki Mednarodnega kaznjskega sodišča in gospodu Saliju Osmanu, ko govorimo o tistih, ki so bili obtoženi, ampak eh, še vedno prosto potujejo po vsem svetu. Verjetno veste, kaj je za Ugando. To je država, ki je napotila prvi primer eh, lordove odporniške vojske na naše sodišče. Tisti, ki jih je sodišče že obtožilo, pa so še vedno svobodni. Koni in njegovi pripadniki so še vedno demokratični republiki Kongo, v centralni Afriški republiki, včasih pa se nahajajo tudi v Sudanu. Sicer ne ubijajo več pripadnikov Ugande, ampak ubijajo ostale Afričane. Ravno tako ugrabljajo uh, številne posameznike, predvsem deklice, ki so spolne sužnje. Zato res menim, da moramo podpreti milijone žrtev mednarodnih kaznjivih dejanj. Prizdevati si moramo, da bo mednarodna skupnost pri tem sodelovala. Predvsem so tukaj pomembne države. Zajeti morajo in predati tiste storilce kaznjivih dejanj mednarodnemu kazenskemu sodišču. Vem, da je Evropski parlament večkrat pozval, pozval k temu in zato smo mu hvaležni. Paneliste pa bi vprašala naslednje. Vemo, da Mednarodno kazensko sodišče nima svoje policije. Morda pa nekateri imate določene zamisli, priporočila, kako bi lahko poskrbeli za to, da bi ti, tem storilcem kaznjivih dejanj dejansko sodili. Hvala. Hvala. Čez minuto bom dal besedo Barbari Loh-Bihler, ki bo povzela razpravo, ampak ali želi v mestnem času še kdo spregovoriti? Ja, gospod. Euh, euh, Hvala lepa. Čisto, čisto na kratko, v zvezi s tem, kar bi lahko postoril Evropski parlament v okviru tranzicije. Ne smemo nikoli podcenjevati eh, pomembnosti eh, obiskov, ki jih vi opravite v dotičnih državah. Veliko se dogaja v Bruslju, v Strasburu, ampak nič ni bolj učinkovitega kot delegacija poslancev, ki se poda v državo in spregovori na terenu, recimo v okviru tiskovne konference. Čim bolj boste vi eh, eh potovali na okrogi in boste ogledov, si ogledovali in obiskovali različne države in se srečevali z zagovorniki, zagovorniki teh pravic, čim bolj boste učinkoviti. Jaz eh, sem eh, nekega dne v Prišnji srečal s eh, takim zagovornikom človekovih pravic, ampak to je bilo prvič, kar se je srečal z nekom, ki je zastopal Evropo. Torej, v bistvu nikoli se ni imel priložnosti srečati z evropskim poslancem, torej samo da vam dam razumeti, kako pomembna je lahko vloga Evropskega parlamenta. In še nekaj v zvezi z tranzicijo naj povem, da moramo prevesti v vse jezike, naprimer tudi v arabski jezik, vse pač dokumente, ki jih resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament v zvezi s temi vprašanji. Najhujša ovira je dejstvo, da večkrat eh, na milijone, milijone ljudi ne more prebirati vaših dokumentov, ker niso prevedeni recimo v take jezike, kot je arabščina. In tudi, ko govorimo o nagradi Saharova, naj povem, da od časa do časa bi se lahko uh, tudi podali v države, kjer živijo dobitniki te nagrade. Naprimer, obisk oslobodenju oziroma obisk v Belarusi, e, mislim, da to bi lahko zelo pomagalo k temu, da se vaša prisotnost e, pokaže, da ste bolj vidni, bolj otipljivi. Hvala lepa. Uh, Hvala. Sam sem obiskal Kuba in tudi dame v belem. Naš obisk so res cenili, naša prizadevanja ravno tako, ampak lahko bi storili še več. Preden predam besedo Barbari Loh Biler, ki predseduje pod odboru za človekove pravice, ali bi še kdo želel besedo, če ne, Barbara? Fini dank. Ja, najlepša hvala. Ta naloga je vse preko enostavna. Razprava je bila zelo dobra, zelo vsebinska, težko jo je povzeti. Številne predloge bomo v Evropskem parlamentu upoštevali, predvsem kar zadeva dodatno nadgraditev mreže nagrajencev Saharov. Seveda ste izpostavili številna tematska področja, številni eh, govorniki ste se sklicevali na različne zadeve. Benzedrine, gospa Benzedrine je govorila o informacijah, o pretoku informacij, zato moramo biti potrpežljivi, zato potrebujemo veliko časa. Gospod Westendorf je rekel nekaj podobnega. Rekel je, da nimamo nekakšnega priročnika, nekakšnih univerzalnih rešitev, ampak um, da moramo upoštevati, kakšen je ta proces, faza razvoja znotraj družbe. Omenili ste tudi EU. Rekli ste, da imamo tukaj eh, dobra orodja na voljo, ampak vse je ne nazadnje odvisno od družbe in ona mora to uveljaviti. Gospa Benzenedrine, spomnili ste nas, da proces eh, preoblikovanja je proces, eh, ki je potreben v družbi kot je Tunizija, ampak tukaj moramo biti zelo previdni. Nujno je, in to se je tudi pokazalo, da je potrebno partnerstvo. Evropa se lahko nauči iz napak iz preteklosti, več vam moramo prisluhniti, bolj pregledni, moramo, bolj pregledni moramo biti in takrat bomo vredno bolj uspešni kot partnerji. Istočasno ste nam tudi rekli, da moramo biti potrpežljivi, da moramo si vzeti več časa. Ampak nujno je tudi, da vidimo, kaj se bo zgodilo po procesu preoblikovanja. Vsi govorniki so kljub temu rekli, da vseeno potrebujemo določena univerzalna načela. Varovati moramo človekove pravice in to je nujno. Tudi ko oblikujemo novo družbo, videti moramo, kako naj bi bila videti ta družba. Leila Zamer je že omenila, kako potrebno in nujno je, da so človekove pravice del ustave. Potem drugo pomembno tematsko področje nekaznovanosti ne smemo uveljaviti. Tisti, ki grozijo demokraciji, ki grozijo človekovim pravicam in naši družbi, tisti, ki so ovirali eh, ta proces, eh, gospa Benzedrine, je pisateljica in eh, zelo lepo ste povzeli zadeve. Rekli ste, da se moramo očistiti od strupa diktature to mislim, da je pomembna naloga. Slišali smo številne primere, recimo sudanski primer je bil zelo relevanten. To je zelo pomembno. Tudi zgodovina nas lahko veliko nauči, recimo Turčija, o tem je govorila Leila Zana. Omenila je, kako nujno je tukaj sodelovati tudi mednarodno. Moramo opraviti pomembne projekte, recimo mednarodno kazensko sodišče. Imeli smo predstavnico, ki je spregovorila o tem. To pa je pomembno tudi v nacionalnem kontekstu potem boriti se moramo proti nekaznovanosti. To moramo, ozavešt, to moramo ozavestiti. Ampak ne zato, eh, ker zastopamo pozicijo sovraštva, ampak nujno je, da moramo zavarovati pravice žrtav. Pravico imajo vedeti, da tisto, kar se jim je zgodilo kot posameznik ali zato, ker so del določene manjšine, da imajo pravico, da se ta nepravičnost popravi. To pravico jim moramo priznati. Veliko primerov smo slišali recimo iz afriške celine. Visoki predstavniki države ali uh, vojske morajo prevzeti odgovornost. Ne smemo dopustiti, da z njimi sklepamo kompromise. Če bomo tukaj bolj dosledni, potem nam bo morda tudi uspelo. Morda nam bo uspelo, da bi mednarno kazensko sodišče delovalo tudi preventivno, da tega ne bi več počeli. Naj omenim še tole. V Evropskem parlamentu smo sprejeli zelo celovito rezolucijo zadeva ravno mednarodno nekaznovanost, proti temu se bomo borili. Zelotočili smo se sicer na mednarodno kazensko sodišče, lahko si to rezolucijo tudi preberete, morda bi morali to prevesti še v arabski jezik. Lahko delujemo zelo dobro in podrobno. Tudi ena stvar je tukaj zelo pomembna. Prekrivanje, to je nekaj, proti čemer se moramo boriti. Seveda, mednarodno kazensko sodišče mora prevzeti odgovornost, ampak imamo tudi eh, druge organe, ki so prej podpirali te diktature. In eh, zato potrebujemo človeške vere in mislim, da je dobro, da čim prej ratificiramo eh, statut Mednarodnega kazenskega sodišča. To so storile Rusija, Kitajska in ZDA. To ni pomembno samo zaradi mednarodnega kazenskega pregona, ampak je to nujno za proces demokratizacije. To mislim, da se je že izkazalo in to ste ugotovili vsi. Kaj pa potrebujemo in kaj bi bilo dobro povzeti pri procesu preoblikovanja, je tudi to, da moramo na nek način na novo preoblikovati in opredeliti procese kršitve človekovih pravic, da bi morda lahko prišlo tudi do sožitja, do sprave in tudi nove izgradnje družbe. Tunizijski primer in tudi iz Turčije to jasno kažeta gospod uh, Sjade iz uh, Sirije, omenili ste tudi, da se mnogi več ne bojijo, da se zoprestavijo diktaturi. Prej so jih mučili, prej jih je bilo strah, da spregovorijo, sedaj pa ne želijo več biti žrtve. Verjamem, da se je tudi pokazalo, Eh, da so sedaj mnogi ta strah že presegli. Mi v Evropskem parlamentu ali pa v Evropski uniji se sprašujemo, kaj bi lahko storili mi, da bi vas podprli v tem procesu preoblikovanja, ki si ga želite. Evropski parlament je tudi forum, ki omogoča, da se redno pogovarjamo o tem, eh, kaj se dejansko zgodi. Rekli ste, da naj bi vzpostavili prepoved eh, preleta ali pa da bi podprli begunce, ki so na mejni regiji s Turčjo. Te zahteve smo slišali. Ampak mislim, da ste tukaj predvsem naslavljali varnostni svet OZN-a in ne toliko nas. Gospod Westendorf, zelo dobro ste ugotovili na samem začetku. Pravica človekovih pravic je veliko krat tu na skrižju z gospodarskimi interesi in to mislim, da vsi vemo. Ne glede na to, iz katere svetovne regije prihajamo, tudi mi kot Evropska regija in gospod Kelam je to na kratko povzel, smo tisti, ki smo veliko krat predolgo molčali. Pogledali smo stran, recimo diktature Magreba, so maltretirale in trpinčile svoje ljudi, ampak mi nismo rekli ničesar, kar je bilo to v našem interesu, ker smo si želeli dobro stabilizacijo, dobre gospodarske odnose, ohranjali smo zgolj svoje interese. Te meje so bile neprepustne, revni begunci niso prišli k nam in veliko krat smo pogledali stran, čeprav je bilo tukaj veliko žrtev in tudi islamistov nismo podpirali, ker smo se njih bali. Tako da mislim, da tudi Evropska unija mora storiti veliko. Ta proces se je sicer že začel, ampak to še nismo ustavili v naše dokumente, zato si bomo morali prizadevati. To bo dokaz, ki bo pokazal, ali mislimo resno, ko govorimo, da bomo te dokumente, ki jih pišemo skupaj, navdahnili življenjem. Potem tretja točka. Podpora in oblikovanje civilne družbe, ki bo informirana in eh, dobro organizirana. To je včasih lahko tudi v nasprotju. Gospod Kelam je omenil primer Estonije, ampak tako sem tudi razumela, gospod Vensetrine, lahko nam tudi uspe. Lahko zagotovimo dolgotrajen proces preoblikovanja in z. Tunizice je nujno, da je civilna družba dejavna in ta mora gledati pod prste tudi novi vladi. Evropska unija tukaj podpira večplastno civilno družbo in s tem povezane ustanove. To je pomembno tudi za tiste organizacije, ki podpirajo delovanje mednarodnega kazenskega sodišča. To mislim, da je nesporno. In s tem procesom bomo še naprej nadaljevali. Ob koncu še ena točka. Gospa Taslima Nasrin je zelo jasno opozorila, da ne smemo zagovarjati kulturnega relativizma, ko gre za kršitve človekovih pravic ali pa njihovo zagovarjanje. Velikokrat v Evropskem parlamentu razpravljamo in včasih zagrešimo to napako, da izhajamo iz zahodnih vrednot. Mislim, da moramo ozavestiti ta proces in reči, da so to univerzalne, splošne vrednote. Potem delitev med eh, državo in vero, to je pomemben dosežek evropske zgodovine in eh, to mislim, da moramo ravno tako upoštevati. Kaj to pomeni? To pomeni, eh, da nobena religija ne postane avtomatično večinska in da potem ne zatiramo manjšinskih ver in verstev. To mislim, da je evropska vrednota, evropski dosežek, ki ga moramo zagovarjati, ne glede na regijo ali religijo in ta pristop mora biti splošen. gospa Benzitrine je zelo dobro povzela in s tem bom zaključila. Ni nas proti, če živiš v muslimanski družbi in če živiš sodobno in če spoštuješ sožitje, univerzalne pravice in tudi ustavo ter zakone. Mislim, da je to popolnosti res in želimo tako vam kot vsem nam, da nam bo to uspelo. Najlepša hvala. Well, thank you very much indeed, Barbara. So, uh... Najlepša hvala, Barbara. In eh, tako ste povzeli vse elemente razprave danes popovda. Najlepša hvala vsem panelistom in tudi vsem tistim, na grajencem Saharova nagrade za vaš pogum in tudi najlepša hvala eh, za eh, osebju, ki je organiziralo eh, ta dogodek in naj povem, da se začne večer ob pol osmih tukaj v Bruslju v Bozaru in sedaj zaključujemo konferenco. Hvala.